Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratung. Dobro jutro, ponovno začenjamo z sejo. Prisrčno pozdravljeni na sej odbora za proračunski nadzor. Včeraj smo imeli zelo živahno javno predstavitev o projektu Lyon Turin, danes pa bomo nadaljevali bolj mirno. Pozdravljam tudi gospoda Grafa, eh, ki je iz komisije. Um, 12. točka posebno poročilo računskega sodišča 18 skozi 2015 finančna pomoč za države članice v težavah. Poročevalka v senci je Ajala Sender. Evropsko računsko sodišče pa zastopa gospod Mogurisa, ki mu takoj dajem besedo, prosim. Hvala, gospa predsednica, dragi člani odbora za proračunski nadzor Evropskega parlamenta. Želim se zahvaliti odboru za to, da ste me povabili kot član Evropskega računskega sodišča, da predstavim posebno poročilo 18 skozi 2015 o finančni pomoči za države članice v težavah. E, veliko veselja mi je, da lahko sodelujem s tem odborom in da vam lahko posredujem relevantne informacije o našem delu. Da bi se bolje spremenili, eh, prilagodili spremembam v zadnjih letih, smo se odločili, da bomo pripravili poročila o finančnem in makroekonomskem upravljanju. Pripravili smo že več poročil o tem. Naprimer o nadzorni oblasti, o organu 2015, potem o Evropskem bančnem organu in o Evropskem nekem organu za tržni nadzor in nadzor nad vrednostnimi papirji eh, v januarju 2015. Danes pa predstavljamo poročilo o finančni pomoči za države članice v težavah in tudi o tehnični pomoči. Eh, eh, Za Grčijo 14. junija bo predstavljeno to poročilo o Grčiji. V tem tednu smo objavili in predstavili tudi poročilo postopku v zvezi s prekomirno zadolžitvijo, prekomirnim preko, primankljajem. Začel bom s predstavitvijo rezultatov um, prve e, analize načina, kako je Evropska unija ravnala s krizo, ki jo je zadila 2008. Posledice krize so občutne še danes in Eh, programi, ki so bili sprijeti, obsegajo več milijard evrov. Zato je pomembno, da se naučimo iz napak, pred, eh, ki smo jih storili v preteklosti. Začel bom s tem, da vam dam pregled nad tem, eh, v čem je šlo za to revizijo, kaj smo ugotovili in kaj priporočamo. In potem bom rad odgovarjal na vaše vprašanja. Pregledali smo to, ali je upravljanje komisije finančne krize eh, in pomoč državam v težavah, ali je to bilo primerno. Predvsem smo se koncentrirali na dva finančna instrumenta, ki jih je upravljala komisija na eni strani mehanizem za finančno stabilizacijo, ki je bil uporabljen za finančno pomoč državam v evroobmočju, Irska in Portugalska, in na drugi strani um, ravnovesje um, mehanizmov plačil, eh, pri čemer je bila pomoč zagotovljena trem državam zunaj evroobmočja, Mačarski, Romuniji in Latviji. V reviziji smo preverili, ali so fiskalna tveganja bila ugotovljena pravočasno in ali je odziv komisije bil takšen, da um, je ustrezno vplival tudi na odločanje v okviru programov. In razen tega smo preverili prakso eh, posojanja in tudi, ali so programi za finančno pomoč dosegli svoje cilje. In razen tega želim vašo pozornost osmiriti na eh, to, eh, zakaj pri tej reviziji ni šlo, ni šlo za trojko, mi smo se osredotočili na delo, ki ga je izvajala komisija. Eh, kljub temu, da smo seveda ocenjevali tudi sodelovanje komisije z drugimi partnerji, nismo pa ocenjevali, ali je vključevanje in sodelovanje s temi partnerji, kak, uh, a je to bilo uh, utemeljeno ali ne. In razen tega nismo uh, pregledovali sklepov, ki so bili sprejeti na politični ravni. In razen tega nismo raziskovali, kak, kakšen vpliv bi imeli drugi alternativni programi in tudi ne. Um, Uh, nismo preverjali, um, kako velika je verjetnost, da bodo eh, ta posojila um, poplačana. Torej, ugotovili smo, da eh, kljub opozorilnim znakom komisija ni bila pripravljena na tako veliko krizo. In to tudi um, razlaga začetne težave pri upravljanju tega postopka strani komisije. Komisija je morala pripraviti eh, programe pomoči pod velikim pritiskom in na začetku ni imela veliko notranje ekspertize in so se morale zanašati tudi na pomoč drugim pri pripravi tih programov. Naša revizija se je osredotočila tudi na notranje postopke v komisiji in ugotovili smo, Na splošno, da so ti eh, postopki šipki, ugotovili smo, da države v podobnih situacijah, da se obravnavajo različno. En primer tega je, da države iz. Eh, ki ne, niso, ne pripadajo evroobmočju, so morali um, pre, so morali sprejeti zakone, države iz evroobmočja pa storiti samo pripravljalne korake. Mnoge dokumente, ki jih je pripravilo osebje komisije, ni šlo skozi kakovostni pregled. Ti dokumenti so bili pozneje uporabljeni kot eh, temelj za pomembne odločitve in razen tega so bili primankljaji eh, in pomankljivosti, eh, kako je osebe dokumentiralo svoje delo. Eh, kar zadeva izvajanje programov, smo um, um, um, ocenjevali predvsem tudi zanesljivost pregledov komisije. Komisija ni sistematično poročala o skladnosti držav članic s pogoji. Moram pa povdariti, da ni vse negativno v našem poročilu nasprotno. Priznavamo, Eh, eh, pozitivne rezultate. Dejstvo je, da je program pomoči dosegel prvotni cilj. Države iz programa so dosegle um, cilje glede primankljajev in tudi strukturni primankljaj so se izboljšali. Program je zahteval od držav, da izvajajo um, veliko število reform lahko rečemo, da so države članice izpolnile večino pogojev iz teh programov. Um, čeprav včasih tudi zamudo. Kaj torej priporočamo? Pripravili smo nabor priporočil za izboljšanje upravljanja prihodnih programov pomoči strani komisije. Predvsem priporočamo, da naj bi komisija bila bolje pripravljena, če bi bil potrebno nov program, program finančne pomoči. Razen tega mora okrepiti notranje postopke, zagotoviti večjo preglednost, nadzor nad kakovostjo in predvsem eh, tudi voditi evidence o eh, opravljenem delu. Za vse prihodne programe naj bi se komisija poskusila formalizirati medinstitucionalno sodelovanje tudi z drugimi programski partnerji in mora se osredotočiti na zares potrebne reforme. In konec koncev priporočamo, da komisija še naprej analizira ključne vidike napredovanja držav po zaključku tega programa, predvsem kar zadeva socialne gospodarske posledice in posledice na konkurenčnost držav. Hvala vsem za pozornost in rad bom odgovarjal na vaše vprašanja. Hvala. Hvala. To je zelo zanimivo in pomembno poročilo. Včeraj je šlo za merila v zvezi s primankljajem in zdi se nam pomembno, da se računsko sodišče močneje posveča postopkom, ki so za nas vse velikega pomena. Poročevalka je Ines Ajala Sender, ki dobi zdaj besedo. Gracias, Hvala, gospa predsednica. Najprej želim pozdraviti predstavnike računskega sodišča. Včeraj smo obravnavali poročilo Hejs eh, o prekomernem primankljaju in mislim, da moramo biti zadovoljni s tem, da se je ta parlament, eh, posebej ta odbor, boril za to, da eh, računsko sodišče doseže določeno avtonomnost pri oceni eh, upravljanja proračunov in da dobijo tudi vse ustrezne informacije. V zvezi s proračuni so bila dana določena jamstva komisiji in pa Evropski centralni banki. In obstajajo različni mehanizmi nadzora in spremljanja ter tudi preventive v povezavi s prihodnjimi kritičnimi situacijami. V poročilu obstaja del, ki izraža določeno zafrustriranost, kajti zdaj smo v neki začetni fazi, kjer se še uči, vsi se učimo in komisija je bila zelo močno izpostavljena. Zdaj pa računsko sodišče predlaga, kako biti bolj učinkovit. Priporočila računskega sodišča so zelo specifična in komisija jih tudi sprejema v veliki meri. Sedem let po tem, ko, se, ko so se zgodila ta dejstva, jih zdaj ocenjujemo in Ugotovili smo številne pomankljivosti. Želeli bi, da od analize zgolj postopkovnih vprašanj preidemo na širšo oceno, kako je šlo za soočanje s krizo in komisija se je šele učila tudi Mednarodni denarni sklad je imel tesno sodelovanje eh, z Evropsko centralno banko. Dobro bi bilo, če bi imeli torej širši pogled na vse skupaj, eh, kar se tiče postopkov. No, cilji so bili izpolnjeni, to potrjuje tudi računsko sodišče in uh, glede na to, da je bila kriza povsem nova za nas, smo dosegli določene cilje. Pomoč državam je bila učinkovita, dosegla je svoje cilje, določene v teh držav so bile v evroobmočju, druge ne. In te, ki niso bile v evroobmočju, so zahtevali drugačne ukrepe. Zahvaljujem se računskemu sodišču, ker so izpostavili še uh, eno stvar, tako kot gospod Hejs v poročilu in sicer je šlo za drugačno obravnavo držav članic. S tem je povezano tveganje in pomembno je, da to razčistimo tudi s komisijo. Kaj ti zdaj obstaja občutek na strani vlad in pa samih državljanov, da obravnava ni bila enakopravna. In to je lahko vodilo potem tudi v različne rešitve. Drugi strokovnjaki pa pravijo, da držav članic ne moremo primerjati, ker so situacije v njih eh, različne. Torej, ne smemo mešati jabolk in hrušk. In ukrepi za posamezne države so morali biti prilagojeni vsaki državi posebej. Eh, države imajo ekskluzivne specifične značilnosti zaradi svoje gospodarske, zgodovinske situacije in tako naprej. Eh, tudi mm, ekonomsko-socialna situacija je v državah zelo drugačna. In zato nekateri pravijo, da se tega ne da primerjati. No, računsko sodišče in komisija bi morala razložiti to drugačno obravnavo. Mm, mislim, da je to pomembno tudi za soočanje s prihodnimi krizami, z pedagoškega vidika. Če bodo v prihodnosti tudi potrebne intervencije ali pa pri reviziji evropskega semestra, je pomembno poznati te razlike in razloge za nje. Obstajajo eh, ukrepi, ki so bili. Eh, primarni, ki so državam bolj koristili, potem pa tudi eh, drugotni ukrepi, ki niso bili tako koristni. Torej, in razložiti moramo ta občutek, da so bile države uvrščene v različne kategorije in deležne različne obravnave. Eh, zaenkrat se na to gleda zelo negativno, ne pozitivno, zato bi prosila tako Evropsko komisijo kot računsko sodišče, da nam podata malo več informacij o tem, da osvetlita to zadevo. Mislim, da je to potrebno. Navzven eh, zdaj izgleda tako, kot da so bile države obravnavane neenakopravno, pristransko in včasih tudi nepravično. No, včeraj sem to stvar že pokomentirala tudi v kontekstu poročila Hayes. In sicer eh, obstaja potreba videti, kako v prihodnje s človeškimi viri preprečevati to vrstne krize, kako zagotoviti ustrezno strokovno znanje. In to na zunani in notranji način. Sama sem bolj zato, da se Eh, stvari rešuje od znotraj, znotraj EU, z našim lastnim znanjem. Zdaj lahko iz te krize in vseh instrumentov, šesterčka, dvojčka, eh, potegnemo določene lekcije in se naučimo, kako se v prihodnje izogibati krizam, mogoče ne toliko izogibati, ampak bolj preprečevati podobne situacije. ko bo izdano poročilo o Grčiji, bomo videli, kako bi lahko uporabili različne inštrumente. In komisijo bi zdaj ekspost eh, vprašala, če eh, ni bilo možno predvideti drugačnih ukrepov, ki bi bili bolj povezani z mutualizacijo dolga, ali pa z drugimi zadevami. Na koncu pa naj povem še naslednje. Od eh, komisije se zahteva tudi to, da bolj upošteva Evropski parlament. Mi smo tisti partner, ki eh, je vedno pripravljen pomagati in smo tudi zato, da prispevamo k tem eh, ukrepom v tako hudi krizi. In zato eh, bi prosila komisijo, da nam prihodne eh, daje to možnost sodelovanja in pa prispevanja k ukrepom. Želimo si bolj fleksibilnega finančnega sistema. Evropski parlament pa je bil zdaj bolj na robu, ko je šlo za nadzor evropskih finančnih sistemov in tako naprej. In to je ena od zahtev, ki jih imamo do Evropske komisije. V Evropskem parlamentu menimo, da bi morala biti naša prisotnost bolj, bolj vidna. In tudi ne smemo uh, opustiti nadzora. Eh, mi se bolj zauzemamo za to, da bi ta nadzor bil eh, stalen in vedno prisoten. No, potem pa se postavlja še vprašanje, kako komunicirati v tako občutljivem sektorju. Naprimer, eh, v tisku so se tudi pojavljale te novice, zelo v Financial Times so bile eh, zelo negativne novice in eh, mislim, da bi morali v prihodnje paziti na to, tudi na to, kako eh, ta naša poročila pridejo v javnost in kako so sprejeta v medijih. Mislim, da bi morali v prihodnje izboljšati pedagoški vidik in pa transparentnost in nekako uravnotežiti in spostaviti medinstitucionalni dialog med eh, računskim sodiščem, ki je podalo svoja priporočila, med komisijo in pa parlamentom. Želeli bi, da bi v prihodnje ta posebna poročila imela ustrezen status. In to je povezano s tem vidikom komunikacije, ki sem ga prej izpostavila. Hvala. Okay, uh, Hvala poročevalki za to, ta prispevek. Sedaj pa dobijo besedo eh, člani. Gospod Hajs je na vrsti prvi. Hvala, gospod predsedujoči. Želim čestitati gospe Ajali Sindr k temu poročilu in 34 priporočilom, ki jih je pripravila. Z vsemi se strinjam. Mislim, da je to zelo celovit odgovor na poročilo računskega sodišča. In čez nekaj trenutkov se bom vrnil na nekaj od teh priporočil. Razen tega se želim posebej zahvaliti sodišču za to poročilo. Mislim, da smo dolgo čakali na to poročilo in da je pravi čas, da razpravljamo o tem kajti to je bil, bil evropski trenutek krize, predvsem tudi v državi, kakršna je moja, kjer smo v petih letih zabeležili 20 odstotni upad bruto družbenega proizvoda in potem je bil sprejet eh, program in sedaj smo že išli iz tega programa in gospodarstvo spet raste. Moramo se učiti iz napak v tem procesu. In posebno poročilo sodišča, ki je bilo objavljeno letos, opozarja zelo jasno na te napake. In sicer pravi, da je komisija bila popolnoma nepripravljena, eh, da so bile pomankljivosti pri oceni tvegan, ni bilo teh ocen za posamezne države, iz tega se je treba učiti. Eh, torej, majhno število držav je postalo nesolventnih in treba je bilo uporabiti evropske inštrumente za reševanje teh držav. To, kar je zelo zanimivo pri tem poročilu, so tudi besede, ki jih uporablja računsko sodišče glede na evidence um, um, komisije, ki se zdijo malo okorne. E, in kar zadeva ključne dokumente, ti ključni dokumenti, ki jih je iskalo računsko sodišče, jih ni našlo in komisija je pravzaprav odgovorna za to, zakaj ni te dokumentacije in zakaj računsko sodišče ni imelo dostopa do tega dokumentacije. In razen tega eh, poročilo omenja tudi um, pristop, da je ena rešitev primirna za vse. Uh, mnoga priporočila niso upoštevala nacionalnih okoliščin in to je ključna zadeva. Tako kot sem rekel včeraj pri svojem poročilu, tu ne gre za enako ekonomijo v vseh državah članicah. V vsaki državi članici so šipke in močne toč, točke in vsaka ima svoj ekonomski model in zato moramo upoštevati, da imajo države tudi posebne ekonomske značilnosti, kar ni bilo upoštevano pri oblikovanju pripravi teh programov. Tu je bila navedena tudi Mačarska. Prvotno je bilo 60 pogojev eh, predvidenih za eh, Mačarsko, pri, meni, pri naši državi in pri portugalski pa 400. Torej ni bilo nekega poštenega eh, odnosa komisije pri oblikovanju teh programov in iz tega se moramo veliko naučiti. Ključno za Irsko je um, um, spor v zvezi s neuspehom ECB, da bi um, um, um, irska vlada um, vključila uh, tudi uh, delničarje dveh bank v poplačilo teh dolgov. Ti dve banki sta bili popolnoma bank, uh, bankrot in sta izgubili veliko denarja. In zato mislim, da je ključnega pomena, da je računsko sodišče v svojem poročilu omenilo, da ko so iskali dokumentacijo eh, pri ECB-ju, v tem konkretnem primeru ni bilo nobene dokumentacije o tem, tega niso našli. In zato je treba postaviti, eh, treba postaviti vprašanje odgovornosti. To sem vprašal tudi gospoda Dragija, dobil sem odgovore, ki niso zadovoljivi. In um, um, funkcija nadzornika Evropskega računskega sodišča, ki je ključna, um, je taka, da mora opozoriti na to in v tem poročilu se to omenja, ampak kljub temu do danes nimamo celovitega konkretnega odgovora v, teh, eh, v tem konkretnem primeru. Torej, eh, poročilo gospe Ajale Sender je zelo celovito, želim izpostaviti dve stvari. V prihodnosti potrebujemo sistem revizije ne ob koncu eh, dogajanja, temveč v teku, kajti Eh, dva mehanizma, ki smo ju uporabili v finančni krizi, eh, se uporabljata tekoče. Torej, in zato mislim, da bi sodišče bilo v boljši situaciji, če bi ocenjevalo ta postopek med tem, ko je potekal, ne pa nekaj let potem, ko se je končal. In tako kot pravi Ajala Sender, um, ključna naloga nadzora strani Evropskega parlamenta. Sedaj imamo delovno skupino za finančno pomoč, hvala Bogu, um, um, pod uh, nadzorom, pod eh, pokroviteljstvom ikona. In um, tega nadzora strani parlamenta takrat ni bilo. Mi zastopamo evropske državljane v parlamentu in na to moramo opozoriti. In zato je treba vprašati, vpraš kaj je treba spremeniti v prihodnosti. Če ECB ne bo več del trojke, potem se bo nekaj spremenilo. Treba je predvsem um, vedeti tudi, kakšno strokovno znanje potrebujemo. In komisiji moram reči, da je odpor eh, pri nas bil velik za ta program. In če nekateri v komisiji mojo državo skus samo negativno ocenjujejo in pravijo, da eh, nimamo dobrih rezultatov pri, pri anko, ekonomski tranziciji, potem sem tega sit. Eh, eh, Eh, torej ne moremo enostavno podajati samo teh negativnih ocen. In mislim, da mora komisija to preseči. Države članice so um, um, se zelo žrtvovali v tem postopku in um, pri oceni ne smemo biti tako pikolovski in izbirati samo negativnih stvari. In sodišče računskega eh, oziroma poročilo računskega sodišča je bolj uravnoteženo in mislim, da moramo predvsem eh, se vprašati tudi, kje je odgovornost komisije pri številnih vprašanjih, eh, ki so povezane s tem področjem. Hvala, gospod Hejs, za ta zelo dober prispevek, gospa Šulin je na vrsti naslednja. Hvala za besedo. Gospod Zdehovski, ki je službeno odsoten in je sicer poročevalec v Senci, zato posebno poročilo o finančni pomoči državam članicam v stiski, me je prosil, da vam posredujem njegovo mnenje glede poročila. Poudarki poročevalcev v Senci so naslednji. Pozdravlja posebno poročilo o pomoči državam članicam, ki jih je prizadela finančna kriza, Razumel je, da bi naj bilo pripravljeno tudi posebno poročilo o Grčiji. To poročilo ga zelo zanima in je po mnenju ključnega pomena, zato sprašuje računsko sodišče, kdaj bo to poročilo objavljeno. Poročevalec v senci se strinja s komentarji sodišča in podpira njihova priporočila. Rad pa bi poudaril potrebo po jasnem, strukturiranem okvirju, da bi lahko učinkovito odgovoril na podobne prošnje po pomoči v prihodnosti, ki bo temeljil na racionalizirani, poenostavljeni in dobro dokumentirani proceduri, ki bi, tako kot sodišče priporoča, omogočala hitro aktiviranje oziroma mobilizacijo komisijnega osebja. Poročevalec bi nadalje rad upozoril še na rastočo potrebo po večji transparentnosti odločitva glede upravljanja programa in proračunskega spremljanja, ter da se to ne nanaša samo na to posebno zadevo, ampak je ta problematika aktualna v vseh programih. In nazadnje, poročevalec v senci sprašuje komisijo, če je že začela z delom za moderniz modernizacijo torej posodobitev svojih mikroekonomskih in fiskalnih napovedi ter če in kako bo uresničila druga priporočila računskega sodišča. Hvala. Hvala, gospa Šulina, tudi tu smo slišali nekaj vprašanj eh, računskemu sodišču, na katere bomo prijeli odgovore. Gospod eh, Liberacki, na vrsti naslednji. Hvala. Eh, želim na kratko komentirati to poročilo računskega sodišča. Tudi jaz se želim zahvaliti Ines Ajala Sender za njeno poročilo. Torej, tu govorimo o zadevi, ki je bila vroč korumpir eh, veliko število let. Eh, Grška, Portugalska, Irska, to so države v programu. Eh, sedaj smo že malo pozabili na to, ker eh, so nas zajele druge zadeve, kot so eh, migracije in brexit. Ampak menim, da moramo nadaljevati s tem dobrim delom, kajti to poročilo kaže, da se komisija odziva počasi ali sploh ne in da je treba, eh, da imamo tu veliko um, Eh, problemov in eh, mnoge države se v bistvu ne zavidajo posledic eh, in tudi ne vejo natančno, kako se odzvati na vse to. Razen tega je tudi veliko mitov v povezavi z državami, ki potrebujo pomoč. En od teh mitov je, da finančno podpiramo Grčijo in tako naprej. In evroskeptiki to uporabljajo kot argument v njihov prid. Mogoče bi morali posredovati to besedilo vsem nacionalnim parlamentom, to bi jaz predlagal. Tako, da bi tudi tam razpravljali o tej zadevi. In ko se srečamo s poslanci iz nacionalnih parlamentov, bi bilo vredno, da z njimi razpravljamo o tem poročilu, da to damo na dnevni red in sicer kot eh, kampanjo za ozaveščanje, tako da bomo vsi vedeli, kako eh, eh, iziti iz tega začaranega kroga, kakšne možnosti obstajajo. Razen tega, Eh, tu sicer obravnavamo v glavnem države iz evroobmočja, pa tudi nekatere druge države, ki niso v evroobmočju, naprimer Mačarsko. Mačari bi lahko rekli, da se slabše z njimi ravna. In lahko bi rekli, da dokler si v evroobmočju, se s tabo dobro ravna, če pa si zume, pa ne. govoriti moramo o proračunski disciplini, kako učinkovito je uporabljen denar EU, kako odporen in učinkovit je bančni sistem, ali države in vlade eh, reagirajo pravočasno. To poročilo je dobro orodje za vzpostavitev vse evropske ozaviščenosti in sposobnosti opraviti domače naloge, zmogljivosti za to in da se učimo iz napak preteklosti. Še enkrat Ines, eh, čestitam k temu poročilu in hvala računskemu sodišču za pripravo tega dokumenta. Tudi če smo imeli določene metodološke probleme, mislim, da je treba razpravljati tudi o metodologiji, tako bomo, da bomo izboljšali postopek zbiranja informacij in eh, bo lažje pripraviti opozorila v primeri, prim, miru, če se napovedujejo neke težave. Hvala drugih prijav za razpravo ni, zato dajem besedo gospodu Daku iz Ekofina. Hvala. Najprej eh, pozdravljam to priložnost eh, za razpravo eh, s, poroči, z odborom o tem poročilu. Želim podati nekaj pripomb v zvezi s tem. Eh, mislim, da je to nov pristop, eh, ki ga je izbralo računsko sodišče. To je um, revizija glede na uspešnost. In na strani komisije želimo konstruktivno sodelovati z računskim sodiščem v celotnem postipku, postopku. Program finančne pomoči je bil prvi to vrsten program in sicer smo želeli pomagati državam, ki so izgubile dostop do trga in sicer zaradi globalne finančne krize, ki je bila enkratna in se je začela 2008. In po naravi eh, dogodki niso bili predvidljivi in to, se je, to je veljalo za večino tistih, ki sprejemajo politične odločitve. In to je pomenilo seveda tudi novo delo za komisijo. Um, zato smo pripravili programe pod velikim časovnim pritiskom. Um, in vzpostavljali smo nove postopke in tudi nove mehanizme. Komisija se je prvotno soočala z velikimi omejitvami, tudi kar zadeva osebje, vendar smo se očili iz tega. Eh, sodišče je priznalo, da, se je, komisija, da je komisija dosegla napredek pri tem. Um, um, to velja za komisijo v celoti, vendar komisija ni delala sama. Um, organi držav članic, ki so prejele pomoč, so sodelovali pri oblikovanju programov, kot tudi Mednarodni denarni sklad in Evropska centralna banka. Eh, Računsko sodišče tudi opozarja na negativne točke, ki so se zgodile. Poročilo je samo eh, uravnoteženo in um, omenja tudi pozitivne primere, medtem ko poročilo poročevalke je bolj kritično. Um, in sicer se povezujejo napake programa z krizo. Um, um, um, poročilo govori predvsem o postopkovnih pomankljivostih. Um, računsko sodišče politično ocenjuje programa, če upoštevamo rezultate, potem vidimo, da je um, um, rezultat bil pozitiven. Vse države so se lahko spet vrnile na trg in um, denar se vrača in v bistvu ne nastane strošek za davkoplačevalca. In to je pomembna točka. Razen tega revizija temelji na postopku in na upravljanju programa strani komisije predvsem na štirih področjih. Želim eh, te, eh, ta področja, ki so kritična, izpostaviti in tudi povedati, da se z računskim sodiščem ne strinjamo. Eh, računsko sodišče pravi, da vsebina programov naj ne bi bila standardizirana. To so rekli tudi nekateri člani odbora. Ti programi naj bi bili prikrojeni vsaki državi fleksibilni v skladu z eh, ekonomskimi, administrativnimi okoliščinami v različnih državah članicah. To, kar je prav tako pomembno, je eh, vnos, uložek nacionalnih organov v ta program. Kaj ti pomembno je, da države članice ta program sprejmejo za svojega. Razen tega eh, komisija oziroma sodišče priznava, tudi komisija, da so na začetku bile določene težave. E, poročilo govori o procesu, v teku katerega se je učilo in da se je praksa izboljševala. In tudi pomankljivosti niso vplivali na rezultat e, programov. E, je sicer prostor za izboljšave, vendar menimo, da so procesi bili močni in da smo imeli, smo iskali ravnovesja, smo zagotavljali nadzor in da smo pri tem sodelovali z drugimi inštitucijami in državami članicami. In še zadnja točka se nanaša na priporočila. Strinjamo se z vsemi priporočili, ki jih eh, je pripravilo eh, računsko sodišče in tudi s priporočili iz poročila gospe Ajale Sinder. Mislim, da je to dobro izhodišče. In s temi priporočili smo se že ukvarjali, mnogo smo jih tudi že uresničili. Mislim, torej kar zadeva vodenje evidenc pri teh programih, to se je dramatično izboljšano od začetka krize. krize. Prav vsak, po vsakem ki, pregledu programa podamo celovito poročilo, Ehm, in to si lahko ogledate. Razen tega poročamo redno tudi Evropskemu parlamentu in razen tega izvajamo naknadne ocene, da bi se učili iz preteklih programov. In naknadna ocena irskega programa in tudi španskega programa in o tem eh, sodišče ne govori, da ti dve poročili sta bili objavljeni, ti dve oceni. Pa še pomislek, ki uh, je bil izražen tu strani enega člana. In, um, predlagam, da si ogleda naknadno oceno irskega programa, kjer ugotavljamo, da je ta program bil uspešen. Sedaj pa želim še odgovoriti na nekaj drugih vprašanj, ki so bila postavljena v tej razpravi. Prvič, eh, fiskalne in ekonomske prognoze, napovedi. Tu eh, se stalno eh, izboljšujemo. Želim tudi povdariti, da so makroekonomske prognoze komisije tako dobre kot drugih inštitucij, naprimer Mednarodnega denarnega sklada ali tudi zasebnih inštitucij, ki to delajo pod tem, kar zadeva mutualizacijo dolgov. Uh, odgovor um, v tej krizi in vzpostavitev novih mehanizmov in inštrumentov je korak v to smer. To omogoča državam, ki so si uh, izposodili denar od uh, e, IFSM, da um, imajo zelo nizke obresti za odplačilo teh dolgov in sicer na zelo dolgo obdobje in to kot komisija seveda tudi pozdravljamo. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala za vaš uh, prispevek. Veliko uh, točk je bilo izpostavljenih v uh, teh prispevkih mogoče bi sodišče odgovorilo na ta vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil eh, za to, da so poslanci pozitivno ocenili to poročilo. Rad bi se zahvalil tudi Evropski komisiji za izjemno dobro sodelovanje pri tej reviziji. Eh, kot sem dejal, je šlo za novo obliko revizije, Eh, šlo je eh, za ugotovitev eh, oziroma oceno operativne učinkovitosti Evropske komisije, torej za vprašanje, kako komisija pripravlja postopke, ki vodijo v sprejem odločitev. Imeli smo torej zelo dobro sodelovanje in veseli smo tudi, da je Evropska komisija sprejela naša priporočila. Zdaj pa bi. Mm, povedal še nekaj o komentarjih, ki jih je imela gospa Ajala Sender. Najprej glede obsega naše revizije. Omenjena je bila beseda frustracije. Res je, da se je naša revizija omejila na to, da smo analizirali postopke, procese in eh, sisteme dela, ki jih je razvila komisija, zato da bi na učinkovit eh, način prispevali k pomembnim odločitvam, ki jih je sprejel svet, torej eh, tisti, ki sprejemajo politike. Lahko bi zajeli tudi druga področja, ampak eh, kot sem rekel v svoji predstavitvi, se nismo lotili vseh opcij, vseh možnosti ekonomske politike. Pregledali bomo še obseg naše politike. Eh, revizije. Ampak, eh, kot sem rekel, ni tudi vse v naših pristojnostih. Obstajajo razprave o ekonomski politiki, ki so še odprte, te razprave še vedno potekajo, eh, tako v akademskih krogih kot v političnih krogih. Nekaj stvari je bilo omenjenih, naprimer mutualizacija dolga, potem lajšanje dolga in pa drugi scenariji, eh, kjer ni bilo reševanja. Naša revizija pa, kot sem rekel, se je omejevala na postopke in procese. In mi to imenujemo uh, operativna učinkovitost institucije. Uh, torej da na učinkovit način prispevamo k odločitvam. Odločitve v končni fazi sprejmejo politični organi, torej svet oziroma organi držav članic, ko se dogovorijo o nekem eh, memorandumu o razumevanju. Te odločitve pa izhajajo iz eh, delovnih dokumentov, ki jih pripravi komisija. To je njihov temelj in zato je delo komisije zelo pomembno. Tudi za nas je bilo pomembno. Kot sem rekel, so bili cili izpolnjeni in zdaj je pri, pomembno za prihodnost to, da ti postopki, kar se tiče transparentnosti dokumentov, nadzora kakovosti, sledenja, in spremljanja, da se torej ti postopki v prihodnje izboljšajo. Različni govorci so omenjali tudi neenako pravnavo držav članic. Mi se strinjamo z idejo, da mora vsak program biti opredeljen tako, da upošteva specifično situacijo in pa značilnosti zadevne države članice. In treba je upoštevati tudi, eh, tudi to, da eh, država članica sprejme tak program eh, s podpisom memoranduma o razumevanju. Mi smo želeli upozoriti na podobne situacije, ki so bile obravnavane na različen način. Prvi programi, ki so zadevali države, ki niso članice evroobmočja, so bili veliko bolj zahtevni, ko so se od njih zahtevale reforme, torej da se te reforme sprejmejo tudi v njihovih parlamentih. Torej, da reforme niso predeljene samo v nekem delovnem uh, dokumentu. Uh, o tem govori poseben člen, člen 189. Potem uh, smo proučevali tudi to, kako so bili absorbirani uh, strukturni skladi, kako so bile izvedene reforme pri upravljanju teh skladov in pri državah v težavah to ni bilo obravnavano. Omenjeni so bili številni pogoji. E, prav tako se je omenjala narava pogojev, včasih so to splošni pogoji, včasih pa zelo specifični. In v našem poročilu smo ugotovili tudi razlike pri uh, spremljanju izvajanja in izpolnjevanja pogojev. In zato mislim, da je ta tema zelo pomembna. Mi nismo zato, da bi imeli isti postopek za vse. Programi so namenjeni državam, ki to potrebujejo. In zato bi rad eh, opozoril na šesto priporočilo. V tem priporočilu komisijo prosimo naj razjasni vlogo pogojev pri programih. Upoštevati je treba tudi uh, relativni pomen in pa vpliv na reforme. Priporočili smo tudi, da komisija zdaj ekspost naredi analizo učinka, ki so ga imeli različni pogoji pri programih in sicer na socialnem, ekonomskem področju in na področju konkurenčnosti. Komisija bi morala tudi eh, opredeliti pravi vrstni red prednostnih nalog. Tukaj ne gre toliko za razlike. Problem ni v tem in tudi ne v tem, da obstaja ena rešitev za vse, ampak da potrebujemo tudi oceno učinkov vsakega pogoja posebej. Kar se tiče prihodnosti, tukaj menimo, da če bodo naša priporočila upoštevana, bo komisija v boljšem položaju. Treba je upoštevati, da nov zakonodajni okvir dvojčka in šesterčka zahteva, da je komisija pripravljena tudi na možno upravljanje posameznih programov. Vemo, da poteka delo na tem področju. In zato ustrajam, da je najbolj relevantno pri naših programih in pri naših ugotovitvah to, da da se upoštevajo priporočila. In to nam vsem lahko zagotovi jamstvo, eh, da bo v prihodnje to bolje urejeno. Nekaj kritik je bilo tudi na račun komuniciranja v zvezi z našimi poročili. Pregledali bomo učinek naše komunikacijske strategije. Želim pa vam povedati, da smo bili zelo previdni pri tem, ko smo naprimer pošiljali ta material, ki je služil za osnovo za pripravo našega poročila. Pri teh poročilih smo eh, potem izdali tudi posamezne knjižice s priporočili in z bistvenimi informacijami. to bom povedal tudi svojim eh, kolegom. Eh, stvari smo zapisali v dveh stolpcih in zdi se mi, da na ta način eh, vse skupaj lažje beremo. Navedena je bila tudi Evropska centralna banka v povezavi z primerom Irske mislim, da v eh, členu 89 eh, govorimo o tem, kako eh, ta primer kaže, da obstajajo tudi druge alternative, vendar pa v dosjeju Evropske komisije nismo našli, dokumentov Evropske centralne banke, ki bi eh, podpirali eh, to odločitev, ki je bila končno sprejeta strani eh, trojke po posvetovanju z Evropsko centralno banko. v eh, prihodnosti, eh, ko se bodo sprejemali podobne odločitve, potrebujemo eh, določen protokol za sprejemanje odločitev, gre za izmenjavo informacij, načelo tajnosti in še prav posebej pomembno je ehm, prevzeti odgovornost za dokumente. Mislim, da je v prihodnosti zelo pomembno, da oblikujemo zelo jasen postopek. omenjena je bila tudi Grčija, pa tudi nekatere druge države so bile omenjene. V primeru Grčije smo se od samega začetka zavedali določenih težav in posebnosti pri izvajanju uh, grškega programa. Eh, in zato imamo specifično poročilo za Grčijo. Del eh, naše eh, presoje v Grčiji se nanaša tudi na delo delovne skupine Evropske komisije, ki je zagotavljala tehnično pomoč. Zelo nas veseli, eh, da bomo prihodnji mesec eh, predstavili to poročilo tudi tukaj pri vas. Predstavili bomo lahko obsežno poročilo o upravljanju eh, grškega problema za strani Evropske unije. Torej, najlepša hvala za vse to pozitivno oceno našega dela. Eh, velik eh, izziv eh, je bilo oblikovati novo metodologijo, nov pristop. Rad bi se zahvalil tudi kolegu, ki me danes spremlja. Mislim, da sem odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Gospa predsedojoča, seveda pa sem vam na voljo za vsa dodatna pojasnila. vielen Dank. Damit wären wir. Najlepša hvala. S tem uh, smo prispeli eh, do uh, konca razprave o tej točki, ampak kolega Flanagan je še enkrat prosil za besedo. To seboj prinaša določeno tveganje. Ne želim ponovno pričeti razprave. Kolega Flanagan, se opravičujem, sem tudi član odbora Agri in danes dopovdne smo glasovali o zelo pomembni temi. Uh, Eh, ki sem jih sledil že od samega začetka in imam le vprašanje za eh, Evropsko eh, centralno banko. Ali ste si ogledali celoten primer Irske, tudi memorandum o soglasju, o tem je prej govoril gospod Hayes. Irska je bila prisiljena da zagotovi 31 milijonov eh, evrov eh, za eh, nesistemske banke. Ali ste proučili ta primer? V nasprotnem primeru bi se temu zagotavo lahko posvetili. In še vprašanje za Evropsko komisijo. Evropska komisija je govorila o tem, eh, da ne bo nobenih stroškov za davkoplačevalce, da so ovojnice natančno določene, ampak eh, stroški vendarle obstajajo za davkoplačevalce v državah članicah. Ali Erska ni članica Evropske unije? Šest milijard eh, smo si morali sposoditi. In dejali ste, da je to ključnega pomena za uspeh. Kdo si je to izmislil? Eh, samo Evropska komisija in Evropska centralna banka eh, imata odgovornost za to. Samo 11 eh, članov imamo v tem parlamentu, zato se upravičujem, če nisem bil tukaj prisoten od samega začetka. Predstavnik komisije dobi na kratko še besedo. Izvolite. Oui. Okay. To je zelo tehnično vprašanje. Eh, gre eh, za eh, lastnike obveznic. Če si ogledamo to zgodbo in če si ogledamo izvedbo irskega programa, potem je do tega prišlo v glavnem preden je bil spostavljen program. Takrat so bili izplačani eh, ti eh, lasniki obveznic in to je bila odločitev eh, centralne banke, irske centralne banke. Ne gre za 31 milijard. Ta znesek je bil precej nižji. Če eh, zasebni dolg nadomestimo z javnim dolgom in to se zgodi, eh, kadar določena eh, država postane član programa, če je zagotovljena določena pomoč tej državi zaradi tega, ker si država ne more izposojati sredstev na finančnem trgu, potem je obrestna mera nižja kot pa stroški izposoje na trgu. In to je zelo pomembno povdariti. Najlepša hvala in še gospod Mogoruca. Naše ugotovitve v zvezi z trditvami gospoda Fleningena so zapisane v eh, členu 114. Evropska centralna banka z drugimi eh, člani eh, trojke ni navedla eh, oziroma ni delila razlogov za finančne odločitve, ki jih je sprijela. Nismo imeli dostopa do tega dokumenta, zato tega nismo mogli proučiti in naše ugotovitve so zapisane v členu 114 na 49. strani našega poročila. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili eh, z obravnavo te točke na dnevnem redu. Prehajamo k naslednjemu posebnemu poročilu, številka 24 eh, iz eh, leta 2015. Ines. Eh, pot puesto que me han contestado, pero había algunos aspectos de. No, nekaj komentarjev bi vseeno še rada podala, čeprav sem dobila določene odgovore. Rada bi se navizala tudi na to, kar je povedal gospod Flanagan. Mi bi eh, želeli, da eh, nam komisija pove tako, kot eh, stvari stojijo, kajti tudi države in državljani so morali nositi velik del tega bremena. In gospod Flanagan se je uh, tudi navezal na to, prav tako gospod uh, Hayes. Zdaj se od držav zahteva, da ko uh, dosegajo določeno rast, uh, lahko počasi odplačujejo ta sredstva. In uh, želeli smo, da bi nam tudi računsko sodišče povedalo, kaj o tem. Vsi se uh, učimo, to je res. Ampak eh, pri drugih ocenah eh, je bila osredotočenost na rezultate veliko večja. Evropa 2020 je ključnega pomena za evropske programe in zato bi radi videli, da bi v prihodnjih poročilih tudi računsko sodišče se lotilo tovrstnih priporočil. No, potem pa cilji. Nekaj postopkovnih pomankljivosti eh, je bilo, nekaj problemov pri reviziji, ampak cili so bili doseženi. In države, ki eh, so bile v hudi nevarnosti, so zdaj spet na pravi poti. To je bilo doseženo. Ampak eh, od komisije smo dobili tudi specifična poročila. Želela pa bi si, da bi zdaj, ko pogledamo nazaj, lahko ugotovili, ali so bila na voljo ustrezna orodja, s katerimi bi krizo do določene mere lahko preprečili. To bi bilo pomembno za prihodnost. Morali bi potegniti to lekcijo za to, da se v prihodnje izogibamo eh, takšnim krizam samo varčevanje tudi ne zadostuje. Mislim, da se moramo vsi iz tega nekaj naučiti, zato da bomo eh, v prihodne bolje ukrepali. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa smo res eh, prispeli do konca te razprave in sedaj poročilo 24 eh, iz leta 2015, boj proti goljofijam na področju DDV znotraj skupnosti. Pozdravljam. Eh, odgovornega člana, našega kroa, eh, hrvaškega eh, člana, ki bo poročal o tej temi. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, člani odbora za proračunski nadzor, dame in gospodje, v veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim eh, naše poročilo o boju proti goljufijam na področju DDV znotraj skupnosti. Eh, začel bom z kratkim opisom eh, problema, potem bom predstavil naše ugotovitve in pa eh, priporočila. Vzpostavitev šengenskega območja leta 1993 je bila dobra iz številnih razlogov. Na ta način smo vzpodbudili trgovino in pa povečali BDP v vseh državah članicah. Res pa je, da je da so se zaradi ukinitve notranjih meja pojavili izzivi eh, pri eh, pobiranju eh, davka na dodano vrednost. Izjeme so za izvoznike mogoče le, če stranke to sprejmejo. No, torej, ko je bil nadzor odpravljen, se je eh, seveda pojavila eh, možnost goljufije oziroma se je ta možnost močno eh, povečala. Po letu 1993 je bila uvedena obvezna izmenjava informacij med državami članicami Evropske unije. In eh, trgovci so morali posredovati eh, informacije eh, in sicer eh, z navedbo. Eh, identifikacijske eh, številke za eh, DDV. Eh, uveden je bil elektronski sistem izmenjave informacij in zelo pomembna je tudi natančnost izjav o izvozu, kajti to vpliva na nacionalne prihodke. Evropska unija je vpliva uvedla tudi eh, druge eh, instrumente, recimo Eurofisk, ki je decentralizirano omrežje uradnikov z, in je namenjen ciljno usmerjenim informacijam o morebitnih goljufivih podjetjih in eh, transakcijah. Eh, poleg tega obstaja tudi možnost. Eh, nadzora, ki hkrati poteka v različnih državah članicah in pri katerem sodelujejo carinski uradniki iz eh, različnih držav članic. Potem je tukaj tudi carinski postopek 42. Eh, gre za uvoz eh, blaga iz strani neke države članice, to blago pa se potem prepelje v neko drugo državo in DDV se plača v namembni državi članici in uh, država namembnosti mora uh, poročati o uh, tem nakupu. Gospod Mates, prosim, če govorite nekoliko počasneje, tolmači imajo nekaj težav. Eh, predstavnik uvoznika eh, mora posredovati informacije o uvoženem eh, blagu in tako naj bi postopek deloval. Ampak v naši reviziji smo naleteli na velike pomankljivosti. Izvedli smo anketo med carinskimi službami v vseh državah članicah in eh, Ugotovili smo, eh, da eh, je večina vprašanih zadovoljna z delovanjem tega postopka. To po eni strani kaže na uspešnost eh, trenutnega sistema. Ampak naša revizija v petih državah članicah je pokazala tudi določene pomankljivosti. Prvič obstajajo velike pomankljivosti pri navskrižnem pregledu Eh, carinski postopek 42 eh, eh, se ne uporablja ustrezno. In to zadeva 12 odstotkov finančnih transakcij. Te finančne transakcije niso bile vključene v sistem izmenjave podatkov o DDV-ju poleg tega eh, stranke tudi eh, ne preverjajo pravilnost identifikacijske številke za DDV, ki je navedena eh, na carinski deklaraciji. Poleg tega tudi države članice ne preverjajo pravilnosti podatkov, ki so posredovani z strani uvoznikov. Pomagljivosti obstajajo tudi tudi u izmenjavi podatkov o davku na dodano vrednost med državami članicami. V eh, primeru eh, ugotovitve eh, nepravilnih identifikacijskih številk za DDV carinske službe ne storijo nič in to zelo pogosto. Potem pa je tukaj tudi sodelovanje eh, z organi eh, kazenskega eh, pregona. Tudi to sodelovanje bi lahko bilo boljše. Eurofisk, torej to decentralizirano umrežje uradnikov, je namenjeno izmenjavi informacij, ampak vse države članice izvajajo svoje analize, zelo malo pa je dejanskega sodelovanja, zato je težko pripraviti oceno tveganja gre zgolj za izmenjavo podatkov, eh, ki se vežejo na izjemno nizko tveganje. Eh, Europol, ki bi lahko pomagal pri kazenskem pregonu, eh, nima dostopa do elektronske izmenjave podatkov na temo DDV-ja med državami članicami. Poleg tega trenutno tudi ni nobenega sistema za zbiranje podatkov o goljufijah na področju davka na dodano vrednost takšen sistem eh, bi omogočil eh, vzpostavitev kazalnikov eh, za merjanje uspešnosti. Zato smo podali tudi kar nekaj priporočil. Evropski komisiji smo predlagali, da pripravi zakonodajne predloge sprememb želimo boljšo povezavo med carinskimi informacijami in informacijami o davku na dodano vrednost. Potrebno je tudi boljše delovanje eurofiska, ki potrebuje povratne informacije. E, potrebno je izboljšati tudi odgovore držav članic in e, pa zanesljivost sistema za izmenjavo informacij. E, s področja davka na dodano vrednost. Evropska komisija mora uspodbuditi eh, tudi izmenjavo eh, pravnih podatkov med državami članicami. Evropska komisija bi morala podati tudi zakonodajne predloge, ki eh, bi eh, zagotovili dostopnost eh, podatkov. Eh, o davku na dodano vrednost OLAF-u in pa Europolu. Eh, gre za dostop do sistematične izmenjave podatkov. Evropskemu eh, svetu pa priporočamo, eh, da izboljšajo predlog Evropske komisije o skupni odgovornosti države izvora in države namembnosti. Menimo tudi, da bi Evropski svet moral Evropski komisiji dati eh, mandat za eh, podpis eh, sporozumov z državami, tretjimi državami, kjer se nahaja večina internetnih ponudnikov. Pomembna je tudi direktiva za boj proti goljofijam na področju DDV-ja in pa sodelovanje z uradom Evropskega javnega tužilca. Potrebno je zagotoviti jasne pristojnosti in pa orodja eh, za eh, preiskavo goljofij eh, na področju DDV-ja v Evropski uniji. Evropska komisija je sprejela večino naših priporočil. Ni pa sprejela na vzkrižnega preverjanja carinskih podatkov vsega. To je tema, ki eh, jo eh, sodišče izpostavlja eh, že kar nekaj časa in to temo je izpostavilo tudi francosko računsko sodišče, ki je dejalo, da je pomankanje tega sistema elektronske zmenjave podatkov glavni razlog za goljufije. države, ki so sodelovali v eh, projektu Fiscalis, so ravno tako priporočile eh, proučitev eh, te teme. Evropska komisija je dejala, da bo preverila to vprašanje, ko bo dobila priporočila Fiscalisa. Mislim, da so ta priporočila bila pripravljena in so v skladu z tem, kar predlaga naše sodišče. Poleg tega smo. Uh, ocenili tudi nedavno pobude Evropske komisije eh, skupaj z akcijskim načrtom za eh, DDV. Eh, čas je za odločitev eh, in eh, ta akcijski načrt vsebuje nekaj priporočil. Nadzorovali bomo napredek na tem področju in vas obveščali o naših ugotovitvah. Eh, v tem eh, kontekstu eh, bi rad eh, dodal še da lahko uh, podamo uh, tudi uh, poročilo uh, in sicer uh, o boju proti goljufijam uh, na področju davka na dodano vrednost, če bo tako zahteval parlament. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod Mates. To je zelo pomembno poročilo. In vsem kolegom, ki še niste tako dolgo v tem parlamentu, naj povem, da se ta odbor že leta ukvarja z eh, to temo. 12 let eh, se že z tem ukvarjamo. In to je tema, ki je eh, povezana le s škandali. Države članice eh, niso prenesle dovolj pristojnosti na raven Evropske unije in eh, nasprotujejo sodelovanju na notranjem trgu in zaradi tega, zaradi organiziranega kriminala, izgubijo na milijarde evrov. Milijarde evrov poudarjam. In to situacijo lahko orišem le kot škandalozno poskušala sem kaj na tem področju doseči tudi v Nemčiji in vsi, eh, ki poznate situacijo, eh, veste, da ima Nemčija zelo močan položaj na notranjem trgu in bi morala biti zelo zainteresirana za to, da doseže napredek, ampak tudi naš minister eh, ni na tem področju pravzaprav storil nič. Temo prenosa pristojnosti na Evropsko unijo imamo eh, ponovno na dnevnem redu pri harmonizaciji pravne podlage eh, za urad eh, Evropskega javnega tožilca. In to je edina točka, glede katere se še ne strinjamo z svetom. Dejali smo celo, da bi bili zadovoljni, če bi vsaj čezmejne goljufije prenesli v pristojnost Evropskega javnega tožilca. To je zelo pomembna tema in eh, tehničnim težavam se je ravno tako težko izogniti. To eh, pa je povezano tudi z eh, pomankanjem javnega eh, pritiska eh, na eh, tem področju. Kolega Ali je naš eh, poročevalec. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, kolegi, predstavniki Evropskega računskega sodišča in Evropske komisije. Rad bi se zahvalil eh, Evropskemu računskemu sodišču za obsežno eh, poročilo, ki eh, ga je predložilo. Ali se Evropska unija učinkovito bori proti goljufijam vsega, pri davku na dodano vrednost znotraj Evropske unije. Revizija je bila izvedena v petih državah članicah in splošne ugotovitve poročila kažejo, da evropski sistem ni dovolj učinkovit predvsem eh, ko gre eh, za eh, boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost. Vse to je povezano z kazalniki na ravni Evropske unije. Tema je še bolj zapletena zaradi tega, ker so goljufije povezane z DDV pogosto posledica organiziranega kriminala. Predsedujoča Gospa Gresle je eh, to eh, že omenila. Letne izgube znašajo med 40 in 60 milijard evrov. Dva odstotka kriminalnih združb eh, sta odgovorni za 80 odstotkov goljufi na ravni skupnosti Evropska unija je eh, vzpostavila celo vrsto urodij, ki jih lahko države članice uporabljajo v boju proti goljufijam na področju eh, DDV-ja. Ampak mm, določene instrumente bo potrebno okrepiti ali pa jih bo potrebno bolj dosledno uporabljati. Probleme lahko razvrstimo v tri temeljna področja. Večina obiskanih držav članice nima eh, zadostnih eh, navskrižnih eh, pregledov eh, med strankami in pa carinskimi službami. Sodelovanje med državami članicami omogoča izmenjavo podatkov med davčnimi službami držav članic oziroma med carinskimi uradi držav članic, ampak obstajajo težave z, z natančnostjo eh, podatkov eh, in z pravočasnim zagotavljanjem podatkom drugim eh, državam članicam. Obstaja do podvajanja pristojnosti administrativnih organov in organov kazenskega pregona. Če se želimo temu izogniti, Eh, potem bomo morali upoštevati priporočila Evropskega računskega sodišča, Evropske komisije in pa državam članicam, pa tudi svetu in parlamentu. Ne bom eh, govoril o podrobnostih, kajti eh, ta priporočila so vključena že v delovni dokument. Če bodo države članice in pa evropske inštitucije izvedle te ukrepe, ki jih je predlagalo Evropsko računsko sodišče, bo to pomagalo oziroma bodo pripomoglo k eh, učinkovitosti boja proti eh, goljufijam na področju DDV-ja znotraj Evropske unije. Hkrati pa bi eh, tudi sam rad podal nekaj priporočil, ki bi jih bilo potrebno vključiti v poročilo o razrešnici z Evropsko komisijo za leto 2015. Prvič, Evropska komisija bi morala spostaviti splošni sistem za oceno goljufij na področju DDV-ja znotraj Evropske unije. Potrebno je oceniti učinkovitost dela v državah članicah. Evropska komisija bi morala ukrepiti učinkovitost eh, eurofiska eh, ki predstavlja nekakšen sistem zgodnega opozarjanja. Evropska komisija bi morala obiskati države članice, zato eh, da bi zagotovila pravočasno zagotavljanje podatkov z eh, strani držav članic. Potrebno je ukrepiti tudi izmenjavo podatkov eh, z področja eh, DDV-ja. Evropska komisija mora ukrepiti sodelovanje tudi z državami izven Evropske unije in izboljšati mora zbiranje podatkov z področja DDV-ja. Eh, goljufij eh, povezanih z DDV-jem. Potrebno je izboljšati tudi sodelovanje administrativnih eh, organov, carinskih organov in organov kazenskega pregona. Evropska komisija mora zagotoviti tudi zadostna sredstva, zato da bi zagotovila učinkovitost vseh dejavnosti povezanih z akcijskim načrtom. In preden zaključim. Imam še nekaj vprašanj za Evropsko komisijo. Ali je Evropska komisija analizirala eh, probleme, ki jih je spostavilo Evropsko računsko sodišče. Ali ste analizirali, kako bi na goljufije z področja DDV-ja vplivala izvedba priporočil Evropskega računskega sodišča. In drugo vprašanje je, kakšne bi bile finančne ali pa proračunske posledice izvedbe teh priporočil. problemi, ki so se pojavili z finančno krizo, eh, so od nas zahtevali dodatna eh, sredstva in eh, po mojem mnenju bi lahko za izvedbo teh priporočil pridobili nov vir financiranja, ki bi nam omogočil rešiti številne probleme. Najlepša hvala. Naslednji na seznamu je kolega Javor. Thank you, Madam Chair, and let me to make first a short technical. Hvala. Najprej bi podal kratko tehnično izjavo. Rad bi odbor obvestil, da mačarskega tolmačenja ni bilo več. Torej, pred eno uro je bilo tolmačenje v mačarščino prekinjeno. In eh, včasih pride do situacije, ko nimamo pravice govoriti v svojem maternem jeziku. Mislim, da to ni dobro. Zdaj pa o poročilu samem. Zahvaljujem se računskemu sodišču za to poročilo. Mislim, da je poročilo zelo podrobno, pomembno je in prihaja v pravem času. Goljufje na področju DDV-ja so ena ključnih težav Evropske unije. In kot smo slišali, gre lahko tudi za 170 milijard eh, na leto, ki se izgubijo in to je eh, večkratnik evropskega proračuna. Zato je pomembno kaj ukreniti na tem področju in pozdravljam akcijski načrt eh, komisije. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za poročilo, ki ga je pripravil. Ta dokument eh, je zelo natančen in odraža tudi ugotovitve računskega sodišča, tako da mislim, da je to dobra osnova za nadaljne delo na tem področju. Nekaj pomembnih točk bi še izpostavil. Eh, to so točke, ki zadevajo poročilo računskega sodišča in pa poročilo našega poročevalca. Eh, postavil bi pa tudi nekaj vprašanj. Gre za politično vprašanje, to omenja tudi računsko sodišče, eh, ampak to vprašanje bodo evropske institucije težko rešile. Zagotoviti moramo, da bodo naša prizadevanja v boju proti goljufjem na področju DDV eh, uspešna, torej eh, naša prizadevanja morajo biti uspešna, ampak pogosto države članice to preprečijo. Tukaj v odboru smo tudi že eh, imeli razprave o direktivi, ki pokriva to področje. Mislim, da bi morala pokrivati tudi eh, goljufije na področju DDV. Odbor in pa parlament sta eh, tudi podala jasno izjavo, da mora direktiva PIF pokriva pokrivati tudi goljufje na področju DDV. To je pomembno sporočilo. Vendar pa tega seveda niso pozdravile vse države članice. In mislim, da je to velika težava. Potem eh, države članice tudi ne podpirajo preiskav komisije znotraj držav članic. Mm. davki so v pristojnosti držav članic, to države članice tudi eh, branijo, vendar pa komisija brez eh, pravic in pristojnosti na tem področju ter eh, brez pravic OLAFA, da preiskuje zadeve povezane z DDV v državah članicah, ne moremo biti učinkoviti. Če se želimo na učinkovit način boriti proti tovrstnim goljufijam, potem moramo narediti nekaj uh, pri teh neuravnoteženih pravicah in pristojnostih eh, med državami članicami in komisijo. Pa še tretja tema, ki je zelo občutljiva in sicer imam vprašanje, kaj lahko komisija naredi, ko so določene države članice osumljene, da njihovi organi ne delajo vsega, kar je možno za boj proti goljufijam DDV. Naprimer, zato ker v institucijah eh, ali v vladi vlada korupcija. To ni samo teoretična možnost, to je dejstvo. Včasih se moramo soočiti tudi s takšnimi situacijami. In komisija nima v rokah nobenega instrumenta, da bi na države članice pritisnila, zato da bi te imele boljše rezultate, v boju proti goljufijam na področju DDV. Želim ponoviti tudi to, kar je poročevalec že povedal in sicer, da potrebujemo boljšo komunikacijo in pa eh, sodelovanje med organi držav članic. Še dve stvari za konec, eh, bom pa zelo kratek. obrnjena davčna obveznost je prva taka tema. Imamo eh, različne sisteme eh, v državah članicah in eh, zato je uporaba tega neučinkovita. Torej, ta sistem obrnjene davčne stopne je zelo raznolik po državah članicah in zato je tudi stvari težko nadzorovati. Eh, pa še elektronska trgovina. Eh, ta predstavlja zaenkrat samo majhen delež trgovine v EU, ampak ta delež se povečuje. In eh, problem obdavčenja z DDV-jem tovrstne trgovine eh, postaja vse večji. Mislim, da se bo Evropska unija kmalo morala soočiti tudi s tem vprašanjem. Hvala. Naslednja na vrsti kolegica Jala Sendar. Eh, Hvala. Najprej bi se računskemu uh, sodišču in pa našemu poročevalcu zahvalila za poročili. Izvedela sem nekaj, kar me je presenetilo. Uh, In sicer, ko smo imeli delegacijo v Nemčijo, ko smo obiskali Ministrstvo za gospodarstvo in finance, eh, generalni oziroma državni sekretar je bil na novo imenovan in rekel je, da bo Nemčija predlagala to, da DDV ne bo več eh, prispeval k lastnim sredstvom, da bo izuzet iz tega. Države članice imajo na tem področju težave. Nikoli ni tukaj predstavnika sveta, ki bi nam to lahko razložil, ampak države bi morale razložiti, kako eh, bi lahko koristilo, da DDV ni vključen v lastna sredstva. In mi se že leta trudimo, da bi bile goljufije na področju DDV vključene v direktivo zaščiti finančnih interesov Unije. Tudi fiskalna prihodnost EU. Eh, bi morala obravnavati to vprašanje, torej goljufije na področju DDV. Mislim, da je zelo pomembno, da lahko prek tega poročila mi kot parlament in eh, naš odbor skupaj z odborom Ekon poda to sporočilo. Meni se zdi šokantno, da v določenih primerih države članice to zavračajo. In mi moramo iz parlamenta zahtevati torej, da se DDV vključi tudi v direktivo PIF. Potem imamo komercialne transakcije, ki presegajo 50 tisoč eh, evrov, pa Eh, to ni prijavljeno in kako bi morali, torej kako bi lahko države članice prisilili, da eh, tukaj upoštevajo vsa pravila, kako bi dosegli, da bodo davčni uradi tudi izpolnjevali pravila oziroma obveznosti, ki se od njih zahtevajo, kajti sicer pride do nekih eh, sivih območij, ki jih nihče ne nadzoruje komisija in parlament eh, si za to prizadevata, tako da eh, se mi zdi res nerazumljivo, da ne moramo vzpostaviti dovolj širokega sistema, eh, prek katerega bi tudi Olaf in Europol dostopala do Eurofiska. Mislim, da bi izmenjava informacij morala biti avtomatična, to zahteva tudi računsko sodišče Francije na avtomatičen način bi morali biti sposobni preverjati podatke in se na ta način tudi boriti proti goljufijam na področju DDV. Komisijo bi še vprašala in pri tem podpiram računsko sodišče, torej na kakšen način bo komisija vzpostavila indikatorje za merenje rezultatov eh, pri boju proti goljufijam na področju DDV na ravni EU če bi imeli take indikatorje, take kazalnike, potem bi se lahko bolje borili proti goljufijam in na ta način bi tudi države lahko prisilili, da pripravijo določene akcijske načrte in strategije za to, da se eh, dosežejo cilji na tem področju. take akcijske načrte eh, s kazalniki bi potrebovali, to se mi zdi ključnega pomena. No, rada bi pa še povedala, da v razpravah, ki potekajo o DDV, eh, se pogosto govori tudi o tem, da bi DDV izuzeli iz lastnih sredstev evropskega proračuna. No, če sledimo priporočilom skupine Monti glede lastnih sredstev EU, potem eh, vidimo, da DDV z vsemi obveznostmi glede transparentnosti, torej na ta način bi to lahko okrepili. Eh, včasih pa nekateri pravijo, da to usodi na področje držav članic in da bi morali eh, DDV izuzeti iz evropskega proračuna. Hvala. Apite. Kolegica Pitera, izvolite. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. <clears throat> Rokrocznie Unia Europejska. Hvala, gospa predsednica. Letno Evropska unija izgubi na milijarde evrov zaradi goljufi na področju DDV. Izvažajo se različne dobrine in storitve v druge države članice in na ta način lahko eh, kriminalci izvajajo svoje goljufije in ne plačujejo DDV-ja. Davčni uradi v vseh državah članicah so prejeli vprašalnik in sicer to je bil vprašalnik računskega sodišča ki govori o tem, kako se boriti proti goljufijam na področju DDV v njihovi skupnosti. Sodišče je organiziralo tudi obiske lokalnih organov eh, in pa izvajalo je revizije v petih državah članicah. Evropska unija državam omogoča, da se borijo proti goljufijam DDV na ravni skupnosti, ampak ta orodja moramo še okrepiti. In sodišče je prišlo do zaključka, da v državah članicah ni zadostnega navskrižnega pregleda. Podatke o DDV si ustrezni organi lahko izmenjujejo med državami članicami, vendar pa obstajajo še problemi, ko gre za pravočasno in ustrezno izmenjavo podatkov. In komisija bi morala podati predlog za revizijo trenutne uredbe, ko gre za podatke povezane z DDV. Sama menim, da če želimo braniti finančne interese EU, potem bi parlament in svet morala vključiti DDV v direktivo o boju proti davčnim goljufijam. Morali pa bi zasnovati tudi ustrezne instrumente in ustrezno Eh, preiskovati in preganjati goljufije na področju DDV. 7. aprila letos je komisija predstavila sporočilo, v katerem pravi, da sistem eh, DDV ne more izpolniti vseh zahtev oziroma slediti razvoju digitalne tehnologije. Boj je preveč uh, uh, zapleten, preveč fragmentiran. Uh, preveč je vrzeli, ki omogočajo goljufije in eh, nacionalne transakcije se obravnavajo drugače kot čezmejne transakcije. Komisija trdi, da je nujno potrebna reforma na naslednjih področjih in sicer. trdi, da je za države oziroma za podjetja predrago, da se držijo zahtev v eh, nacionalni trgovini v primerjavi z mednarodno trgovino. Še posebej je to veliko breme za majhna in srednja podjetja. Potem se je treba boriti tudi proti vse večjemu tveganju in nevarnosti goljufi. 170 milijard eh, evrov na leto izgubimo zaradi goljufi na področju DDV. In to izhaja iz razlike med eh, pričakovanim plačilom DDV in pa dejanskim plačilom eh, DDV. Potem še 50 milijard izgubimo zaradi eh, teh mednarodnih transakcij. Okrepiti pa je treba tudi zaupanje med javnimi organi in davčnimi organi ter med nacionalnimi organi posameznih držav članic poročilo je zelo dobro, zahvaljujem se sodišču za to, prav tako našemu poročevalcu. Gospod Ali podrobno opisuje eh, finančno stanje Evropske unije. No, sama pa bi povedala še nekaj. Zelo pomemben je mehanizem eh, obratnega zaračunavanja in breme plačila DDV. Eh, je na uh, kupcu in ne na prodajalcu. Rada bi povedala, da je to samo začasen ukrep, ki se lahko uporablja do decembra 2018 in se uporablja tudi samo v izbranih sektorjih. Torej v sektorjih, ki so dojemljivi za goljufije na tem področju. Moramo pa vedeti, da če bo to, ta ukrep uporabljen bolj dolgoročno, bo to veliko breme za MSP-je in Evropska unija bi morala si prizadevati za boljšo izmenjavo informacij na ravni EU, eh, zato bi potrebovala tudi boljše modele za komuniciranje. Hvala. Hvala. Jaz vedno počakam, da tolmači končajo z generalnega direktorata Taksot, gospa Idri in z ULAF-a. Eh, prav tako bo spregovoril predstavnik, kdo bo začel. Merci, madame la présidente. Bonjour à tous. Hvala. Eh, sama vodim eh, enoto pri Digitax za boj proti fiskalnim goljufijam. Veseli smo, da lahko sodelujemo pri današnji razpravi. Veliko vas je že eh, reklo, da se soočamo z zelo pomembnim problemom. In kot ste rekli, govorimo že leta dolgo o goljufih na področju DDV-a, zdaj pa je prišel trenutek, da na osnovi poročila računskega sodišča si postavimo vprašanje, kako širok je ta problem in kakšne bi bile možne rešitve. Zato tudi potrebujemo podporo in ideje vseh, da bo naš boj učinkovit kot ste rekli, se soočamo eh, z izgubo 170 milijard evrov na leto. Eh, tukaj je vključena goljufija, goljufije na področju DDV, pa tudi slabo pobiranje eh, davka na dodano vrednost in pa bankroti podjetij so vključeni v to. Računsko sodišče priznava, da je Evropska unija postavila na razpolago številne instrumente, ki državam članicam omogočajo, da se borijo proti tovrstnim goljufijam. Ampak eh, poročilo hkrati opozarja na potrebo, da se te instrumente še okrepi. Eh, potem imamo ukrepe za administrativno sodelovanje. Po našem mnenju države članice to dobro uporabljajo, ampak menimo, da je ta orodja tudi še treba okrepiti priporočilo računskega sodišča eh, podaja zaključke, ki jih je tudi komisija pripravila v poročilu o izvajanju pravila o administrativnem sodelovanju na področju DDV. To poročilo je bilo pripravljeno februarja 2014 in tam smo opredelili potrebo, da se vzpostavi sistem za analizo tveganja, ki bo eh, informatiziran. TNA je ta sistem, imamo pa tudi idejo, da se organizira skupne združene revizije. Poročilo računskega sodišča eh, prihaja v pravem času, kajti komisija je predstavila tudi akcijski načrt za boj proti goljufijam na področju DDV. Ta akcijski načrt, kot je računsko sodišče reklo, povzema tudi priporočila računskega sodišča sama bi ustrajala pri ciljih tega akcijskega načrta. To bi rada zdaj poudarila. Gre za to, da se reformira sistem DDV-ja, zato da se bomo bolje borili proti goljufijam na tem področju in da se tudi olajša življenje evropskih podjetij. Prvi cilj je, da se eh, spremeni režim, torej da dobimo nek dokončen režim, ki bo temeljil na obdavčenju čezmejnih operacij znotraj EU. Torej, na ta način bi lahko rešili problem eh, goljufi v notranji trgovini znotraj skupnosti. Potem pa se predlagajo še bolj eh, kratkoročni, takojšnji ukrepi, ko čakamo na uvedbo tega novega dokončnega režima. Na ta način pa bi tudi vzpostavili pogoje za dokončni režim, ki bo vzdržen. Predlagamo, da se okrepijo urodja za upravno sodelovanje med eh, davčnimi organi. Eh, nekateri med vami ste že govorili o novem modelu za izmenjavo informacij. Menimo, da moramo preiti iz sistema za izmenjavo informacij na sistem eh, za delitev informacij. ustrezni uradi potrebujejo vse informacije, ki jim jih mi moramo zagotoviti in to pravočasno. E, goljufi so zelo hitri, kriminalci so hitri, e, e, delajo v nekih mrežah in zato morajo tudi naši zaposleni biti sposobni hitro reagirati. Seveda pa je pri tem treba spoštovati tajnost podatkov in varstvo podatkov. Drugi instrument, ki ga moramo ukrepiti, eh, pa je Eurofisk, kot ste rekli. Eurofisk eh, zdaj obstaja pet let. Zdaj eh, že deluje, ampak ne prinaša še pričakovanih rezultatov. Zato želimo okrepiti Eurofisk in ga dati na razpolago za boj proti goljufijam. Eh, na področju TDV. Eh, na neformalnem ekofinu ta vikend se bodo sestali finančni ministri in videli bomo, ali bodo pripravljeni dati nov zagon temu orodju. Omenili ste tudi potrebo, da se okrepi sodelovanje med uradi, med administracijami. Nam se to zdi ključnega pomena. Uh, Eh, potrebujemo boljše sodelovanje med carinskimi uradi in pa davčnimi uradi, ki se nahajajo znotraj istega ministrstva, to je Ministrstvo za finance. In vsekakor je to sodelovanje treba ukrepiti in eh, na ta način v okviru člena 42 eh, izboljšati boj. Komisija tukaj ni spoštovala priporočila računskega sodišča, kajti zakonodaj na tem področju že obstaja. Carine danes morajo biti v stanju preveriti na avtomatičen način, eh, davčno številko, številko DDV-ja, ki je eh, predstavljena v dokumentu, nam se zdi, da je to odgovornost držav članic in države članice morajo omogočiti to avtomatično preverbo med davčnimi uradi in pa carinami. To v določenih državah že poteka in nobenega razloga ni, da to ne bi potekalo tudi v drugih državah članicah. In eh, zato smo tudi eh, v okviru programa Fiskalis eh, pripravili poročilo eh, z zelo konkretnimi priporočili, ki jih države članice lahko v nacionalnih sistemih upoštevajo. Eh, z davčnimi in carinskimi uradi razpravljamo o tem vse čas. Eh, ti pravijo, da mora komisija bolje ukrepati. Mi smo pripravili takšne ukrepe in pri vzpostavitvi sistemov smo pripravljeni državam članicam tudi pomagati. Vendar pa, kot ste rekli, Eh, mora na ravni fiskalnih uradov obstajati pripravljenost za to. Potem pa še ena točka, ki je bila tudi omenjena v razpravi, je pomembna eh, tudi za naš akcijski načrt. Namreč, da se eh, reši problem korupcije v administracijah. Mi predlagamo, da davčni uradi razvijajo skupno agendo za to, da se okrepijo. Mi moramo zagotoviti izboljšanje in napredek pri načinu, kako davčni uradi eh, pobirajo DDV in kako se borijo proti goljufijam. Mi ne želimo dodatnih pristojnosti za komisijo, ampak želimo davčnim uradom pomagati, da si bodo bolj sposobni izmenjavati dobre prakse in pa ukrepiti svojo kapaciteto. Eh, to je povezano z človeško kapaciteto, torej da je osebje dobro izobraženo in usposobljeno. Poleg tega pa predlagamo tudi, da se razvijajo minimalni standardi za rezultate, za doseganje rezultatov in sicer za različne dejavnosti fiskalnih uradov. Tukaj eh, so odražena tudi priporočila Evropskega semestra. Tam je bilo eh, priznano in sicer za leto 2016, da morajo davčni uradi in javni uradi izboljšati eh, svoje rezultate in se tudi modernizirati, eh, zato da bojo bolje sposobni izvajati fiskalno politiko v državah članicah. Mi računamo na vašo pomoč na tem področju. Na to eh, se gleda kot na področje v nacionalni pristojnosti. Mi se tega zavedamo, smo pa pripravljeni državam članicam pomagati ukrepiti njihovo upravo. Poleg tega obstaja tudi potreba, da se ukrepi sodelovanje na mednarodni ravni in eh, tukaj smo sprejeli priporočilo računskega sodišča. Rada bi pa vas obvestila oziroma upozorila na četrto točko delovnega dokumenta poročevalca gospoda Alija. Ko govorimo o eh, sporazumu o vzajemni pomoči s tretjimi državami, Eh, menimo, da tukaj gre za pristojnost Evropske unije in zato je komisija tukaj želela, prosila svet za pogajalski mandat. Dobili smo pogajalski mandat eh, za Norveško, ta pogajanja se zdaj začenjajo in upam, da bomo prvi sporazum z Norveško lahko podpisali že konec tega leta. Eh, zato mislim, da je pomembno upoštevati priporočila računskega sodišča. Svet eh, mora podeliti komisiji mandat za pogajanja. Vsi vemo, da smo bolj učinkoviti, če imamo evropske sporazume, kot če imamo samo nacionalne sporazume. Euh, ah, no, še eh, kazalniki, še o tem bi rada nekaj povedala na ta način bi se lahko bolje borili proti goljufijam. Ampak to je težavno področje, kaj ti goljufije so skrite, niso vsem na očeh, niso znane in v državah članicah ni razvita metodologija, ni veliko take metodologije na nacionalni ravni. Mi smo uh, sprejeli priporočilo računskega sodišča v zvezi s tem, Vzpostavili smo delovno skupino eh, z državami članicami, zato da bi skupaj razvili metodologijo o vrzeli na področju DDV in eh, tudi za boj eh, proti goljufijam na področju DDV. Eh, ne moremo takoj doseči čudežev, ampak videli bomo, kaj lahko dosežemo z uporabo elementov, ki že obstajajo. Države članice tudi spodbujamo, naj razvijajo metodologijo za to, da bo prišlo tudi do boljšega poznavanja tega področja davčnih goljufij. Hvala. Hvala. Kdo pa bo spregovoril za euh, Olaf. Eh, oui, je voudrais juste. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Rada bi eh, se zahvalila Evropskemu parlamentu za podporo. Gre za vključitev DDV-ja v eh, direktivo PIF o zaščiti finančnih interesov Evropske unije in pa v. Uh, pristojnost eh, urada Evropskega javnega tužilca. Kot veste, eh, se eh, direktiva PIF osredotoča na prihodke Evropske unije in pa na goljufije, ki jih trenutno zajema pravo Evropske unije. Eh, potrebno eh, se je eh, boriti proti goljofijam na notranjem trgu Evropske unije, tako imenovanim goljofijam tipa vrtiljak. Zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu za podporo. Hvala, gospod Matis. Želim povedati samo nekaj o tem, ali je. Uh, ja, automatska izmenjava informacij med carinskimi in davčnimi podatki ali že temelji na sedanji zakonodaji. Sedanja situacija je takšna, da država, um, ki določa davke, eh, bi lahko uporabila ta sistem eh, izmenjave podatkov, vendar to traja določen čas. To, kar ne funkcionirajo avtomatski ki prenos preko sistema VES. Vemo, da v določenih državah se to ne dogaja. Če bi eh, obstoječa zakonodaja to pokrivala, potem bi se lahko tudi postopalo proti takim državam, če se to ne zgodi. Samo tega pač ni in zato smo mnenja, da je to treba spremeniti. Sedaj pa ob koncu še poročevalec gospod Ali. Hvala, gospa predsednica. Želim se zahvaliti vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v razpravi o tej zelo komplicirani tematiki. Soočamo se z več težavami. Tako kot je bilo že omenjeno, izgube zaradi DDV-ja so kolosalne, 170 milijard evrov. Vesel sem, da eh, obstaja soglasje in tudi politična volja za rešitev tega problema in za boj proti tem velikim izgubam. izgubam. To kar bo omogočilo rešiti ta problem, je soglasje med Evropskim parlamentom, komisijo in predvsem tudi z Evropskim svetom. Torej, predvsem um, je odvisno od držav članic. Če one sodelujo, bo možno rešiti problem. Evropsko računsko sodišče in komisija sta pripravljeni sodelovati, tako da Eh, se bodo naša priporočila prelila v ukrepe. Torej, ta priporočila ne smejo ostati samo na papirju. Hvala. Ja, absolutno prav imate in na vsak način moramo izvajati pritisk, drugače bomo tudi čez 12 let, če sedeli tu in situacija ne bo spremenjena. Hvala vsem za pripombe, za pojasnila in s tem sledi naslednja točka na dnevnem redu, točno eh, pol eh, ure imamo za to časa, kajti potem nas bo obiskala podpredsednica komisije, gre za um, podpora EU podeželjski infrastrukturi. Pristojen član računskega sodišča je kolega Nikolaus Milionis, naš eh, poročevalec je gospod Pirinski, kot prvi dobi besedo gospod Milionis, prosim. Gospa Predsednica, drage poslanke in poslanci, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da vam lahko predstavim zadnje poročilo računskega sodišča o e, politiki razvoja podeželja. In eh, sicer je naslov podpora, podpora podeželjski infrastrukturi in 29. februarja tega leta je bilo objavljeno poročilo po kratkem uvodu o pomenu naložb v podeželsko infrastrukturo in eh, o predstavitvi naše metode revizije bom predstavil glavne ugotovitve in priporočila. Podeželje se sooča z velikimi izzivami, kot, eh, izzivi, kot je eh, prebivalstvo in malo ekonomskih priložnosti. Um, dobre infrastrukture spodbujajo gospodarski razvoj in povečujejo prila, privlačnost podeželja. V prejšnjih programskih obdob, obdobju 2007 do 2014 so Eh, bili financirani v glavnem infrastrukturni projekti na podeželju in sicer javni objekti kot naprimer um, pitna voda, kanalizacija, um, izgradnja javnih poslopi, šole, um, občinski centri in tako naprej. Pa tudi objekti, ki jih uporabljajo zasebniki, naprimer infrastruktura za um, škropljanje, um, in, do, in ceste. 13,5 eh, eh, odstotka celotnega um, kmetijskega sklada za razvoj podeželja je bilo namenjenih infrastrukturnim um, projektom v obdobju 2017-2014. Če upoštevamo sofinanciranje držav članic, je celoten obseg eh, investicij znašal približno 29 milijard evrov. Eh, Približ, podobni zniski so bili namenjeni infrastrukturnim okrepom tudi v sedanjem programskem obdobju 2014-2020 in sedaj nekaj o našem pristopu v tej reviziji. In sicer mi preverjamo, ali so države članice in komisija dosegle rezultate s temi infrastrukturnimi projekti in naložbami. Eh, preverjamo predvsem naslednje, kako um, eh, utemeljujo države članice uporabo tega denarja Eh, in kako to usklajujejo s sredstvi iz drugih skladih, skladov in potem, kako komisija ocenjuje tveganja v zvezi z ukrepi in kako ocenjuje eh, dosežene rezultate. Revizija je bila izvedena eh, med novembrom 2014 in junijom, junijem 2015. Obiskali smo komisijo in tudi izbrane države članice. Eh, ki smo jih izbrali na osnovi višine naložb v podeželjsko infrastrukturo in sicer Nemčija, Saško smo si ogledali, Španija, Ekstramaduro, Italija, Sicilijo, Polsko in Romunijo. Eh, izbrali smo jih zato, ker so skupaj bili odgovorni za 65 odstotkov dodeljenega proračuna. Pri reviziji smo se osredotočili na 48 projektov, torej ceste, infrastrukture za vode in socialna infrastruktura. 32 teh projektov smo si ogledali na kraju samem, predstavnika računskega sodišča so bili tam. Sedaj pa naše glavne ugotovitve. Prvi del eh, poročila se, na, se osredotoča na vidike eh, Eh, zasnove ukrepov države članice utemeljujejo, zakaj potrebujejo naložbo v neko podeželsko infrastrukturo, vendar niso kvantificirali eh, ustrezne ravni potrebnega financiranja na osnovi eh, sredstev, ki um, bi bile potrebne za to. Torej, programi za podeželski razvoj um, um, ni bil nujno povezan z, z ehm, sofinanciranjem doma. In zato je včasih tudi tako, da financiranje iz evropskih skladov nadomešča domače financiranje. Um, v reviziji v Nemčiji in v, eh, na Siciliji smo ugotovili, da uh, sami namenjajo manj lastnega denarja, uh, če dobijo denar iz eh, virov e-, Evropske unije in tudi eh, tveganje, učinek mrtvih izgub ni bil ustrezno eh, zmanjšan in razen tega niso bile izvedene ustrezne analize. Eh, izmed petih držav eh, nikjer niso preverili, ali bi lahko isti projekt financirali tudi iz lastnih skladov ali iz drugih, eh, iz lastnih virov ali iz drugih, drugih skladov. Eh, Eh, čeprav so posebna delovna telesa bila vzpostavljena za te projekte, pa eh, je eh, kljub temu nevarnost dvojnega financiranja in ni nujno, da se zagotovi komplementarnost in da se zagotovijo sinergije. Um, in to pomankanje usklajevanja je bilo jasno vidno in to seveda vpliva na učinkovitost skladov EU. Drugi del našega poročila obravnava izvajanje infrastrukturnih projektov, kar zadeva postopke za izbor projektov, smo ugotovili, da so minimalne zahteve za upravičenost um, um, bile zagotovljene in s tem se izključijo nerelevantni projekti, ampak eh, kriteriji za izbor um, um, ne omogočajo, da se izbere stroškovno najbolj učinkovit projekt. Včasih ne najdemo ustrezne dokumentacije, ki bi utemeljil, zakaj je bil nek projekt izbran. Vendar eh, videli smo tudi dobre prakse v nekaterih državah, naprimer na Polskem in Romuniji, kjer so merila za izbor um, um, bila zelo jasna in je bil uporabljen minimalni prak, ki zagotavlja kakovost izbranega projekta. Postopki, ki jih uporabljajo države članice za zagotovitev um, smotrnosti in razumnosti stroškov pa kljub temu niso oblažile nevarnosti previsokih stroškov, prekomirnih stroškov. Torej, določene slabosti smo ugotovili pri postopkih javnega naročanja. Referenčne cene za pregled projektnih stroškov so presegale realne tržne cene. Um, referenčne cene so bile um, višje eh, kot v, eh, tem, v teh razpisih. In drug vidik je trajnost. Trajnost je še posebna skrb pri infrastrukturnih naložbah in sicer zaradi um, pričakovane dobe koristnosti naložb. Večina držav članic ni prilagodila zahtev in pregledov eh, v zvezi s tem, temveč so uporabili iste postopke za vse projekte podeželskega razvoja. To pomeni, da nobena od držav članic ni prosila upravičencev, da pri predstavi eh, detajliran načrt vzdrževanja financirane infrastrukture in da tudi predloži eh, naknadne preglede te, te naložbe. Razen tega je prišlo tudi do velikih zamud pri administrativnih postopkih, kar vpliva na učinkovitost in uspešnost. Komisija seveda poskuša odpraviti te šibkosti v državah članicah, ampak včasih se to zgodi prepozno v programskem obdobju. Tretji del našega e, poročila se nanaša na rezultate, ki jih dosegamo s financiranimi projekti. 32 projektov smo revidirali in smo ugotovili, da so dosegli pričakovane rezultate, večinoma tudi v eh, predvidenih rokih, vendar države članice niso zbrale dovolj zanesljivih informacij glede kratko in srednjeročnega uspeha teh projektov. 20 od 32 revidiranih ob, eh, projektov eh, um, pri teh je primank, ehm, torej niso bili zelo jasno izpostavljeni oziroma niso bili jasni merljivi cilji. Um, um, države članice so e, pogosto um, Torej, e, pogosto niso preverjali samo, kako neka eh, infrastruktura vpliva na neposredno eh, na osebe, ki jih to os, eh, neposredno zadeva, temveč so spraševali celotno prebivalstvo. Prosim, da malo skrajšate, pravi predsednica, ker smo pod velikim časovnim pritiskom. Torej, eh, tudi čas je revizija pokazala, da je to prispevek po dedelskem razvoju, vendar lahko bi dosegli s tem še več. E, na osnovi ugotovljenih slabosti zato priporočamo, da naj bi države članice imele um, koordiniran pristop do um, infrastrukturnih naložb na podeželju in sicer predvsem, da se zapolnijo obstoječe vrzeli. Komisija naj bi izvajala temeljito oceno um, komplementarnosti med različnimi skladi, ki jih lahko črpajo države članice v tekočem programskem obdobju države članice, naj bi uh, uporabljale kriterije za izbor najbolj stroškovno učinkovitih projektov in razen tega je treba upoštevati dobo koristnosti naložb, um, treba je zagotoviti ustrizne naknadne preglede in države članice morajo zagotoviti tudi časovne okvire za dodelitev nepovratnih sredstev in razen tega morajo države članice jasno um, um, opredeliti cilje, ki jih želijo doseči s projektom. V sedanjem programskem obdobju naj bi eh, komisija in država čla, države članice pravočasno zbrale zanesljive podatke, ki bodo zagotovili uspeh teh projektov in ukrepov. Želim se vam zahvaliti za pozornost in seveda bomo radi odgovorili na vaše vprašanja. Hvala ampak kot rečeno, smo res zdaj pod pritiskom, kolega Perinski poročevalec dobi besedo. Uh, Hvala. Uh, upoštevajoč časovni pritisk bom um, izpostavil samo glavne točke. Menim, da uh, to poročilo zasluži posebno pozornost iz treh razlogov. Prvič, menim, da navaja glavne ključne vidike, da bi dobili več za vložen denar pri financiranju podeželskih infrastruktur iz evropskega, iz EKSRP-ja. In razen tega menim, da je zelo pomembno, eh, da je ja, 32, da ste si 32 projektov ogledali tudi na kraju samem. Mislim, da je to prispevalo k kakovosti eh, poročila in tudi priporočil. In tretjič, menim, da predvsem v tretjem delu poročila eh, eh, je pravilno, da se osredotočate predvsem na doseganje ciljev in to je tudi naš pristop in sicer, da se ocenjujo končni rezultati. Mislim, da delovni dokument vsebuje relevantna priporočila, ki izhajajo iz tega poročila. V glavnem je to. Um, v skladu s tem, torej moje poročilo in priporočila so v skladu s tem, kar smo pravkar slišali in mislim, da je prav, če povdarimo predvsem nekaj teh priporočil in eno želim še posebej izpostaviti in sicer um, usmirjeni projekti, ki omogočajo um, tudi um, ustvarjanje delovnih mest in gospodarski razvoj in projekte, ki uživajo javno podporo in ki um, um, prinašajo dodano vrednost. Torej, ta usmerjenost je pomembna. In potem um, pravilna uporaba sredstev, če ni drugih virov za nek določen cilj, torej da vidimo, kje so eh, vrzili pri financiranju, ki jih je treba pokriti in komisija naj bi državam članicam posredovala navodila za izvajanje programov, tako da bomo dosegli boljšo komplementarnost in kako eh, preprečiti tudi um, nadomestitev substitucijo in učinek mrtvih izgub. In to, kar um, je povedal gospod Medionis o javnem naročanju. Komisija je marca 2014 predstavila pomemben dokument eh, in sicer spodbuja k temu, da se kriteriji za upravičenost um, uporabljajo pregledno, um, um, ocene stroškov, cene so zelo pomembne in tu eh, bi si želeli še več, tako da se uporabljajo dejanske tržne cene, ne pa neke izkrivljenje imaginarne cene. Ne bom ponavljal drugih priporočil, ki imajo opraviti z eh, doslednim izvajanjem izbora najbolj učinkovitih projektov, potem eh, je govora tudi o finančnem upravljanju in o administraciji nasplošno, tako da bi se zagotovilo bolj pravočasno izplačilo sredstev. Mislim, da je to seveda retrospektivno poročilo in um, um, namen je, da se zagotovi še večja učinkovitost pri financiranju takih projektov komisija in države članice se morajo potruditi za to, da se poveča dodana vrednost. Hvala. Dve minuti, kolega Novakov. Hvala, bom zelo kratek. Bil sem poročevalec v Senci za ta delovni dokument. Hvala gospodu, gospodu Pelinskemu za njegove napore. To je uravnoteženo poročilo. Eh, jaz bi takole ocenil to, to poročilo. Eh, ni dovolj podatkov, težave z spremljanjem in vrednotenjem in mislim, da smo to že imeli. Mnoga poročila računskega sodišča ne samo o tem skladu govorijo o tem, tudi o drugih skladih in programih. Priznam, da eh, so nekatere kritike eh, da temelijo na um, premalo upravnih zmogljivostih v regijah. To so včasih manjše občine, ki imajo samo omejene možnosti. Um, vendar moramo um, povedati, da imamo 22. člen. Tam, kjer se po, eh, potrebuje evropska pomoč, tam so ljudje eh, ponavadi eh, niso sposobni zaprositi za to. In če tu govorimo o dodani vrednosti projektov in o pomembnih ciljih teh projektov, potem moramo govoriti predvsem tudi o poenostavitvi teh programov. Ne moremo kmete, majhne, majhne in srednje velika podjetja v odročnih regijah, v gorskih regijah, ozvati in od njih pričakovati, da bodo kos takšni birokraciji in eh, zahtevati, da ne naredijo nobene napake in da imajo čisto jasno vizijo glede izvajanja teh projektov. Mislim, da je to naša skupna odgovornost in ta priporočila iz tega posebnega poročila je treba upoštevati, komisija jih mora upoštevati tako da um, bomo odpravili te težave. Gospod eh, Flanagan, dve minuti. Hvala. To je zelo zanimivo poročilo. Nekdo je že rekel, eh, da um, um, poročilo predvsem tudi um, omenja to, kako se uporablja denar v posameznih občinah. Um, um, torej, um, nekako so hoteli eh, vsi izkoristiti te možnosti iz teh skladov in um, Ne vem, zakaj to v prihodnosti ni možno. Um, gre denar v razvojne agencije, v drugi stebr kmetijske politike in to, ta denar je bil prvotno namenjen kmetom in um, podržalskim skupnostim. Dobro je, da prihaja ta denar, ampak na različnih področjih je to vodilo do tega, da pač ni drugega dodatnega denarja, kajti vlade in občine so potem zmanjšale svoje prispevke za te projekte. Zato sprašujem, ali tudi vi ugotavljate to, e, eh, naprimer pri denarju, ki e, gre v kmetijstvo, e, da se ta denar pravzaprav. E, e, da pač ni več nacionalnih prispevkov, ker je sedaj evropski denar. Um, Evropska komisija, direktor Longo, dobi besedo. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Pirinski, gospod Miljones, člani odbora. Torej, to, kar sem pripravil, bom zdaj bistveno skrajšal in takoj grem na ključne točke. Iz poročila računskega sodišča in poročevalca. Um, komisija sprejima vsa priporočila za povečanje učinkovitosti, podpor Ehm, infrastrukturnim naložbam na podeželju. Eh, Seveda želimo pomagati državam članicam in regijam pri izvajanju programa 2014-2020 in komisija je tudi okrepila določbe in tudi navodila, kar zadeva smotrnost stroškov. In Eh, razen tega smo pripravili tudi navodila, kar zadeva kriterije za izbor in upravičenost za sredstva. Pri oblikovanju projektov in ukrepov 2014-2020 eh, komisija posveča pozornost izvedljivosti projektov in seveda se zavedamo, da je pomembno izvedljivosti ocenjevati stroške in izvajati ustrezen nadzor. Komisija eh, zato eh, tudi izvaja usposabljanja, usposabljanja za um, organe, ki izvajajo te projekte. Učinkovito, uh, učinkovita koordinacija in komplementarnost med skladi je bila upoštevana pri Eh, vzpostavitvi pravnega okvira za program 2014-2020. Usklajevanje in komplementarnost na ravni um, regionalnih strategij To zagotavljajo službe komisije, vendar je tudi v pristojnosti regionalnih in nacionalnih oblasti, da zagotovijo to komplementarnost pri izvajanju programov, kar zadeva spremljanje in vrednotenje. In kaj je bilo doseženo? 2014-2020 eh, sistem vrednotenja in spremljanja bo zagotavljal Eh, spremljanje teh projektov, tako da bomo tudi videli, kakšni so cilji, ki jih dosegamo v glavnih eh, območjih, kjer izvajamo svoje naložbe. Eh, cilji eh, bodo predvsem preverjeni pri naknadni eh, oceni in treba je najti ravnovesje med spremljanjem in vrednotenjem in treba je upoštevati tveganja prekomirne administrativnega bremena in seveda tudi finančne omejitve. Komisija bo še naprej izvajala um, revizije skladnosti v državah članicah v skladu z načrtom teh revizij, tako da bo zagotovljeno, da bodo izplačila potekala v skladu s pravili. Komisija je mnenja, da zakonodajni okvir za 2014-2020, da bo to zagotovilo korektno in učinkovito izvajanje e, naložb v podeželsko infrastrukturo, zato smo pripravili tudi ustrezna navodila. Nekaj številk o skladnosti revizij. 28 teh eh, revizij skladnosti smo izvedli in finančno korekcijo smo predvideli za 148 eh, milijonov. Hvala. Gospod Miljoni, še za zaključek. Uh, uh, Bom kombiniral zdaj obi vprašanji. Torej, v prvem priporočilu pravimo, da mora komisija zavezati države članice, da zagotovijo koordinacijo med različnimi skladi EU in lastnimi skladi, lastnimi sredstvi, torej skladi EU in nacionalnimi skladi. To eh, sicer, da ne bi prišlo do tega, da se izpodrivajo različni skladi. Eh, in da se ustvari dodana vrednost za tekoče programsko obdobje. Zelo pomembno je za infrastrukturo in ko govorimo, eh, tu govorimo o javnih izdatkih in zato um, je tu veliko tveganje substitucije sredstev. Um, imam izkušnje s takšnim pojavom na Siciliji um, pri ogledu na kraju, na kraju samem je veliko cest je v slabem stanju, kajti regionalni skladi za ceste, za vzdrževanje cest so bile Torej, regionalni skladi so bili črtani, ko uh, so dobili podporo iz skladov EU. Torej, eno od glavnih sporočil poročila je sinergija in komplementarnost, dopolnjevanje tako da ne prihaja do prekrivanja med različnimi skladi EU. Hvala. Kolega Ali eh, bo zdaj hud name, ampak mi je zelo žal. Ne moremo zdaj eh, ponovno odpirati razprave, samo še kolega Pirinski dobi besedo. Hvala, gospa predsednica. Samo ena kratka točka se mi zdi pomembna. Mislim, da je jasno, da moramo preseči probleme na področju um, financiranja projektov, da bi zagotovili večjo učinkovitost, ampak premagovanje teh težav zahteva praktično in tesno sodelovanje med komisijo, državami članicami in računskim sodiščem. In zato predlagam, priporočam, ali mogoče ne bi bilo možno, da imamo neke vrste delovno skupino, neke vrste ad hoc delovno skupino, eh, v kateri bi bili predstavniki teh treh organov, ki se ukvarjajo s tem in da bi poskusili eh, se dogovoriti za praktične um, korake, um, kar bi pomagalo predvsem pri pripravi naslednjega programskega obdobja in komisarko Gergojevo prosim, da pomaga pri teh prizadevanjih, kajti eh, to se tiče tudi neposredno njenih pristojnosti v komisiji. Hvala. Hvala resno eh, moramo razmisliti, da štiri pet poročil o razvoju podeželja, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjih petih mesecih, da bi to povzeli v poročilo na lastno pobudo, da bi rekli, kje so pomankljivosti, kako nadaljevati v naslednjem programskem obdobju ali bo čez pet let spet isto ali se bomo karkoli naučili iz tega. Uh, Torej, to je zdaj moja tretja spodbuda. Mislim, da bi bilo vredno dodatnega napora, da si ustvarimo pregled nad celotnim dogajanjem na podeželjskem prostoru. Na, to je bila hvala za razpravo, ki pa verjetno ni bila zadnja. O tem zadnja točka na dnevnem redu je um, predlog uredbe glede nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljofijam. Um, ehm, Kristelina Georgieva nam bo v imenu komisije predstavila ta predlog. Pravzaprav sem hotela tu pozdraviti tudi predstavnika sveta, ki pa ga ne vidim oziroma zdaj je prišlo prišel gospod Francen z nizozemskega predsedstva, seveda bi nas zanimalo tudi njegovo mnenje, kako zgleda, kako hitro bo to šlo, kajti odbor se je odločil za um, hiter postopek, mi ne bomo imeli predlogov spremen. Gospod podpredsednica, prisrčno dobrodošli, beseda je vaša. Um, you, madam, madam hvala, gospa eh, predsednica. Najlepša hvala vam in tudi. Eh, članom odbora za zelo hiter odgovor na eh, predlog, ki ga je komisija eh, posredovala šele 4. aprila. Torej, vi ste to zelo hitro dali na dnevni red in hvala, da ste se odločili tako hitro se s tem ukvarjati. Naš eh, predlog je zelo omejen in sicer gre za ločitev um, um, obih odborov v ULAFu. E, trenutno je tako, da v e, skladu s členom 18 uredbe o ULAFu iz leta 2013 je sekretarjat nadzornega odbora administrativno del ULAFa in generalni direktor je uh, imenuje tudi osebje za sekretarjat in je tudi um, pristojen za, pri, za proračun. Ta pravni aranžma je vodil do določenih razprav v zadnjih letih in v teh razpravah eh, je nadzorni odbor in tudi Evropski parlament sta vidno izrazila pomisleke glede posledice takega režima na neodvisnost uh, tega nadzornega odbora. Želim povdariti, da nimamo nobenega, nobene informacije o tem, da bi bile kakršne koli težave z neodvisnostjo nadzornega odbora v preteklosti. Um, ta nadzorni odbor je bil zelo aktivn pri izvajanju svojega mandata in to nas je veselilo, ampak tudi samo vides, da bi lahko bila ogrožena eh, neodvisnost nadzornega odbora škodi. In zato naš predlog želi odpraviti to tveganje ehm, neke ehm, take zaznane interference in razen tega želimo tudi izboljšati ehm, delovne pogoje med Olafom in nadzornim odborom s tem, da odpravimo nekaj, kar je možno odpraviti odpraviti z eh, omejeno spremembo uredbe o OLAF-u. Želim pa udariti, da strani komisije smo že naredili določene korake. Decembra 2015 smo sprejeli odločitev in sicer, da proračun nadzornega odbora premestimo v komisijo. In drugi eh, korak, 4. Eh, aprila smo sprejeli odločitev, ki direktorja Olafa poziva, da se s eh, nadzornim odborom posvetuje pred morebitnimi imenovanji. Če se direktor želi, zastopati drugačno mnenje kot nadzorni odbor, mora to utemeljiti, ampak eh, možne so spremembe, če komisija tako odloči. Ločitev sekretarjata nadzornega odbora od Olafa pa je možna samo spremembo uredbe in zato smo tudi podali ta predlog. Želim povedati, da smo seveda upoštevali tudi mnenje Evropskega računskega sodišča, kar zadeva še jasnejšo formulacijo glede neodvisnosti nadzornega odbora, pa smo pripravljeni pripraviti drugo formulacijo. V tem duhu želimo, da razumete naš predlog. In upam, da boste Evropski parlament in svet eh, hitro sprejela ta predlog. Pa še komentar o neki drugi zadevi. Želim opraviti nekaj, kar sem povedala, ko smo se srečali februarja. In um, kar zadeva osebje Olafa v Luksemburgu, kar zadeva osebino, je moja izjava bila sicer korektna. Torej, vsaka premestitev uh, osebja Olafa je predmet odločanja Evropskega urada za um, javno tožilstvo, ampak ta sklep mora biti še sprejet in zato ni nobenega razloga, da trenutno napovedujemo uh, morebitno odločitev v zvezi s tem, ampak narobe pri tem, kar sem rekla, je in čudno, se mi zdi, da je to eh, potem bilo objavljeno na internetu. Um, DGHA je um, upravo Olofa večkrat pozval, da to pojasni na internetu. E, torej, opravičujem se, da um, sem naredila to napako in um, dobro je, se mi, zdilo se mi je, da je prav, če to pojasnim še enkrat tu, eh, v tem odboru. Wir haben Najlepša hvala. Ko smo komisije, ne moremo ničesar dodati, pa tudi ničesar ne želimo črtati, kajti postopek je jasen. 21. aprila oziroma danes bo predstavljen osnutek poročila, 24. maja bo potekalo glasovanje in na prvem junijskem zasedanju v Strasburgu Eh, bomo eh, potem glasovali o eh, tem poročilu. In upamo, da bo potem nizozemsko predsedstvo imelo še dovolj časa, da poskrbi, poskrbi za uspeh tega projekta. Gospod Francen, ali nam lahko predstavite razpravo v svetu, ali lahko računamo z tem, da bo ta uredba sprejeta? ali eh, se bo postopek zaustavil v svetu. Gospod Francen, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in eh, dobro jutro vsem skupaj. Mogoče eh, bi, eh, boste presenečeni, eh, ko bom to rekel, ampak eh, skoraj da ushičen sem, eh, ker lahko sodelujem pri eh, vaši današnji seji. Eh, in to zaradi tega, ker uh, vaš odbor pomaga nizozemskemu predsedstvu uh, pri uh, dosegi uh, tega cilja in uh, pri spremembi uredbe glede sekretarjata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljofijam. Hvala lepa tudi, da ste uporabili hiter postopek za to uredbo. Kar zadeva stanje v svetu, lahko povem, da smo imeli prvo razpravo o predlogu v delovni skupini 10. Eh, eh, marca in eh, velika večina držav članic je bila za ta predlog. Nekaj dvomov se je pojavilo v zvezi z samo časovnico. Na seji je bilo rečeno, da bi države članice raje počakale na oceno uredbe, ki je predvidena oktobra prihodnje leto. Potem smo države članice povabili, da eh, predložijo pisne predloge. Devet držav članic je to storilo in eh, večina eh, odzivov je bila eh, pozitivnih. Nekoliko smo spremenili predlog Evropske komisije glede na eh, pripombe držav članic in pa glede na stališče Evropskega računskega sodišča. In danes popovdne bomo v svetu za splošne zadeve razpravljali o, o eh, tem predlogu. Torej, ne morem vam kaj več povedati, kaj ti eh, ta seja nas eh, torej, čaka eh, danes popovdne, ampak mislim, da smo lahko optimistični, da bomo dobili mandat strani sveta na osnovi našega kompromisnega predloga. Potem pa se bomo vrnili k vam in zaključili naše pogovore. Na vsak način vam lahko zagotovim, da si predsedstvo močno prizadeva za uh, zaključek uh, tega postopka eh, pred 1. julijem, torej pred koncem našega predsedstva in zahvaljujemo se vam, da nam pri tem tudi pomagate. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. Mislim, da imamo vsi isti cilj in mislim, da moramo ta cilj sedaj tudi doseči, kajti uh, ne moremo se kar naprej podajati uh, te teme sem in tja. Eh, sedaj pa eh, poslanci, ki želijo besedo. Gospa Jala Sender. Najlepša hvala. Za učinkovito eh, delo in za rešitev določenih problemov je zelo pomembno zagotoviti neodvisnost sekretarjata OLAF-a. Seveda pa je to povezano tudi z človeškimi veri che ricordarselo, però sì il Consiglio. Na to je treba spomniti tudi eh, svet in nizozemsko predsedstvo. In eh, mislim, da bi eh, lahko določene ljudi tudi nadomestili. Sama se s tem strinjam. Skušala bom doseči, da bo šlo to po hitrem postopku. Rada bi pa prosila komisijo in podpredsednico komisije, da se zavzame za hitro rešitev problema, do katerega je prišlo zaradi kompleksnih razlogov. Torej, potrebujemo hitro rešitev. Ampak nisem prepričana, da bo to šlo, eh, še posebej potem, ko sem včeraj prisluhnila predstavitvi poročila za leto 2015 o Olafu. In podpredsednico bi prosila, če lahko, ne da bi se postopek ustavil, upam, da bo to vse skupaj šlo uh, čim hitreje, ampak eh, prosila bi jo, če mi lahko razjasni dvome na tem področju ali lahko dobimo kakšno študijo, kakšno sporočilo v zvezi s tem. Namreč za kakšne konflikte interesov gre v tem trikotniku. Tukaj imamo komisijo, ki je organ, ki ga Olaf nadzoruje, potem imamo tudi države članice, eh, oziroma Olaf nadzoruje tudi države članice, torej na eni strani komisija, potem Olaf, ki je tisti organ, ki nadzoruje komisijo, hkrati pa ima tudi nadzorni organ. In včeraj so nam razložili, da gre tukaj za spremljanje in uh, nadzor. In vsekakor prihaja tudi do konflikta interesov. Imamo torej ta nadzorni organ, ki je nastal zato, da zaščiti neodvisnost OLAFA od komisije. Potem imamo tudi kodeks ravnanja, uh, in določena pravila, kako uh, je treba postopati, kako se zaščiti jamstva. Gre pa predvsem za to, da je Olaf zaščiten uh, in uh, neodvisen od komisije. Mm, sama podpiram to predlagano rešitev, mislim tudi, da bi bila lahko hitro izvedena, vendar pa se mi zdi, da bo prišlo še do navskrižja interesov in to bi morali preprečiti. Uh, postopek bi moral potekati čim hitreje, hkrati pa bi morali eh, tudi se osredotočiti na preprečevanje podobnih situacij v prihodnosti. Mogoče bi zato lahko izvedli določeno študijo eh, skupaj parlament in svet, kajti vse nas to zelo zanima. Eh, zanima nas ta kompleksnost konflikta interesov, do katerega prihaja. določeni problemi so že bili rešeni, ampak OLAF bomo morali ohraniti in zato bo treba tudi razjasniti čim prej ta navskrižja interesov. Nočem pa, da ta nova rešitev eh, ustvarja nove konflikte interesov. Treba je zagotoviti neodvisnost OLAFA in to neodvisno od komisije in njenih notranjih politik. No, tukaj je v igri tudi osebje komisije in s tem ustvarjamo nova tveganja za konflikt interesov. E, mislim, da bi podpredsednica lahko podala kak predlog za naprej. Zdaj se seveda strinjam s tem postopkom, ki je že v teku e, in ki mora zagotoviti čim prejšnjo rešitev, ampak e, treba je razmisliti o tem, kako se takim stvarem izogibati v prihodnosti. prihodne konflikte interesov je treba preprečevati. Kolega Novakov, pite. Kolega Novakov, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Verjamem, da ne bomo uporabljali javnega proračuna, javnih sredstev. Eh, Odbar za proračunski nadzor je najboljši prijatelj eh, državljanov In ne morem se strinjati z kolegico Ajalo Sender, eh, da obstaja dodatno tveganje. To je povsem nasprotju eh, z tem predlogom. Predlog Evropske komisije je potem povsem v skladu z pogovori, ki smo jih imeli v odboru za proračunski nadzor. Potrebna je neodvisnost eh, nadzornega organa in mislim, da ta predlog ustreza pričakovanjem večine članov našega odbora pa tudi eh, pričakovanjem državljanov. Ne moremo biti sumničavi, eh, čisto vsakeč, ko dobimo nek predlog. Lahko seveda govorimo o podrobnostih, kajti če bomo odprli Pandorino skrinjico, če eh, ne bomo imeli sekretarjata, v okviru OLAF ali pa Evropske komisije, kdo bo potem to zagotavljal. Vedno bo nekdo imel vpliv na sekretarjat. Tako pač je. In uh, v tem trenutku gre dejansko za navskrižje interesov. In ne moremo pričakovati, da bo nadzorni organ oziroma nadzorni odbor imel dovolj objektivnosti, če pa bodo člane zagotovili v OLAF-u. In uh, ta nadzorni odbor bo potem moral kritizirati OLAF, kadar bo to potrebno. No, strinjam se z tem predlogom in mislim, da je to dobra odločitev, gospa predsedojoča, da uh, to obravnavamo v hitrem postopku, kajti zagotoviti je potrebno preglednost uh, javnega financiranja in zaradi tega nikakor ne moremo čakati kolega Štas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, prisrčno dobrodošli. Tudi jaz sem lahko eh, kratek. Mislim, da gre za zelo dober pristop. Veliko je bilo eh, razprav eh, in Razumem tudi, eh, da eh, je v postopku posvetovanja, eh, potekalo posvetovanje z različnimi deležniki, recimo z Evropskim računskim sodiščem, pa tudi z odborom za nadzor, tudi v odboru za proračunski nadzor smo se s tem ukvarjali, odločili smo se za ta hiter postopek in mislim, da je ta, prispe, ta pristop pravilen. Eh, namreč potrebujemo omejeno revizijo uredbe o OLAF-u, še veliko drugih stvari bi bilo potrebno storiti, ampak eh, to lahko storimo kasneje. Imamo še celo eh, zakonodajno obdobje in vemo, eh, zakaj pravzaprav gre. Torej, eh, gospa komisarka, mislim, da bi se morali v tem trenutku osredotočiti na eh, te eh, povsem jasne in omejene prilagoditve, kdo ima vpliv na sekretarjat. Eh, to je tudi temeljno vprašanje in zeleni vam zagotavljamo svojo podporo. No, tudi sama sem se uvrstila na dnevni red. Tudi jaz sem bila včeraj pri tej eh, predstavitvi. Eh, in eh, sicer je šlo za predstavitev za sodelavce in eh, sodelavke OLAFA, šlo je za zakonitost postopkov in tako naprej in za vpliv na zaposlene v OLAFu. Nekoliko sem bila zaskrbljena zaradi tega, ker so menedžerji Olafa nekako eh, vzeli eh, to eh, predstavitev v svoje roke in so nekako preprečili izmenjavo mnenj z zaposlenimi v Olafu, v katerim je bila ta predstavitev dejansko namenjena. In zato bi bilo mogoče koristno vprašati tudi, eh, kaj management Olafa meni, meni s tem, kar je eh, zapisal. Mi se mogoče s tem ne strinjamo. Eh, problem se mi zdi nekoliko večji od zastavljenega nadzorni odbor eh, ponovno eh, izpostavlja vse probleme pri dostopu eh, do dokumentov, probleme, ki se pojavljajo, ko pride do oviranja dela nadzornega odbora in, odbora in tako naprej. Ta sprememba, ki jo predlaga Evropska komisija, je zelo pomembna in sedaj je čas za konkretna dejanja. Videli smo uh, že, uh, da določeni komisarji eh, s tem niso želeli imeti opravka, uh, zato smo vam hvaležni že za vaš predlog. S tem seveda ne bomo rešili vseh problemov, ampak uh, prihodnje leto nas čaka velika revizija. Slišala sem govorice, da naj bi na uh, stotine milijonov že bilo namenjenih za organizacije, ki izvajajo uh, oziroma pripravljajo to revizijo eh, z strani OLAFA in zastaviti se je potrebno vprašanje, ali res uh, namenjamo sredstva nekim tretjim organizacijam. Temu bi namreč nasprotovala. Poleg tega pa obstaja določeno vznemirjenje tudi zaradi ukinitve imunitete generalnega direktorja. Pravosodje mora imeti možnost eh, opravljanja svojega dela in eh, mislim, da je to pomemben signal za vse. In eh, kršitve so seveda nedopustne kršitve zakona. Sedaj pa se je kolegica Jala Sender še enkrat javila k besedi. Izvolite. Da, hvala predsednica. Eh, presenečena sem zato, ker sem bila na sestanku in eh, se to, kar zdaj govorimo tukaj, nič ne sklada s tistim, kar sem slišala na eh, sestanku včeraj. Jasno pa je bilo, da situacija ni ugodna. In eh, nadzorni organ je podal včeraj svojo predstavitev, lahko bi to naredili tudi en teden prej ali kasneje. Eh, ne gre torej za problem OLAF, ampak za problem nadzornega odbora. Sama se nisem počutila pod pritiskom, da bi bila prisiljena danes sprejeti odločitev. Ampak eh, mislim, da zdaj nihče ne bo povzročal težav, ko bo šlo za to spremembo. Upam, da bo ta manjša sprememba rešila določene težave tudi z osebjem in z institucionalnega vidika smo zdaj priča novi situaciji. E, treba je spoštovati gospoda Kezlerja na dnevnem redu, sicer to ni bilo. Eh, uvrščeno kot neka eh, posebna točka, ampak zdi se mi, da je stvar zelo občutljiva in da jo moramo rešiti čim prej. Eh, gre tudi za to, za nek upravni prenos. Mislim, da je to pomembno, kaj ti to spet vpliva na neodvisnost Olafa. In dobro bi bilo, če bi na specifičen način tudi razpravljali o temi, ne samo v okviru nekih drugih širših odločitev. Pri tem uh, vas podpiram, gospa predsednica, ampak uh, ohranjam pa svoje zadržke in mislim, da to ne bo dokončna rešitev. Mislim zato, da bi komisija morala pripraviti neko poglobljeno študijo o, učinkov, o učinkih konfliktov interesov. Na ta način bi zagotovili razlago trenutne situacije in tudi uh, v učinkovito soočanje s podobnimi situacijami v prihodnosti. Hvala. Gospa podpredsednica, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se za izraženo podporo v eh, tej razpravi. Gre eh, za zelo eh, ciljno usmerjen ukrep. Veselimo se razprav v svetu in upamo, da eh, bomo lahko hitro sprejeli to eh, resolucijo. Naj eh, nas vse spomnim, zakaj to sedaj počnemo, zakaj ne želimo čakati do prihodnjega leta, zato ker je to pobuda, ki se je vedno znova pojavljala. In uh, zelo jasna in preprosta rešitev obstaja, ki smo jo predlagali, uh, posvetovali smo se o tem, kako se tega lotiti. Uh, in izbrali smo uh, pristop, ki je izjemno uh, eh, neutralen. Eh, gre za vodstvo izjemno izkušenega direktorja, ki bo lahko zagotovil neodvisnost sekretarjata. Gre za neodvisnost od komisije in mislim, da je potrebno to izvesti. Najprej k vprašanju v zvezi z študijo. Dan je bil razpis za uh, zunanjo študijo, uh, ocene uh, poročila Evropske komisije in zapisala sem si uh, predlog, ki je bil podan, namreč, da si ogledamo tudi izvajanje uh, Eh, te eh, ciljno usmerjene odločitve, takoj ko bo sprejeta. Torej, eh, zagotoviti je potrebno, da ne bomo ustvarili novega problema ob tem, ko rešujemo obstoječ problem. In to presojo potrebujemo pravočasno pred revizijo, ki je že predvidena. Drugič in upam, da sem s tem odgovorila na vprašanje. Gospa Jale Zender, ki je dejala, da moramo biti eh, pozorni pri eh, presoji vpliva, seveda. Nenehno se učimo. Drugič, gospa eh, predsednica, ste zastavili vprašanje v zvezi z dostopom do dokumentov. Kot veste, sem sodelovala z nadzornim uh, organom in z managementom OLAF-a zato, da bi zaključili uh, z projektom uh, glede uh, načina dela. Uh, tri odprta vprašanja še ostajajo. Strinjali smo se s predlogi uh, parlamenta, tega odbora, pa tudi sveta. Uh, in sicer, eh, da je pomembno, da vse tri pravne službe, pravna služba komisije, parlamenta in pa sveta, podprejo odgovor na eh, zadnje tri odprte vprašanje. Upam, da eh, bomo lahko zaključili to temo delovnih razmeri in vsega, S kolegi smo to zelo pozorno spremljali, eh, to je eh, bila izjemno težavna tema in nažalost eh, ta tema še ni povsem razrešena. Nadzorni odbor naj bi zadnje predloge obravnaval v okviru foruma in rečem lahko le, da zagotavljamo vso potrebno podporo, ampak to eh, je tema, ki zadeva tako eh, upravo ULAFA, eh, kakor tudi nadzorni odbor. Glede številnih tem so že dosegli sporazum, ampak tri vprašanja, kot sem rekla, ostajajo odprta in upam, da bo kmalo sprejeta odločitev. In na zadnje, ne vem, ali bi eh, naj govorila o ukinitvi imunitete, ampak slišali smo dve različni mnenji, ne vem, mogoče želite posebno razpravo na to temo, um, kakorkoli želite. Če želite, da spregovorimo o tem v okviru omejitev, uh, zakonskih omejitev, uh, potem lahko to storim. Torej, povejte mi, kaj želite, gospa predsednica. Po mojem mnenju bi morali izkoristiti eh, to priložnost. Ne bomo imeli druge seje na to temo. Dobro, najlepša hvala. Kot veste, smo se marca, 2. marca odločili, da bomo ukinili eh, imuniteto generalnega direktorja Olafa in sicer na zahtevo eh, belgijskega državnega tužilca, eh, ki je bila posredovana Evropski komisiji. Eh, to je v skladu z prilogo sedem, ki je priložena k pogodbi o delovanju Evropske unije, gre za sodelovanje z nacionalnimi pravosodnimi organi. Evropska komisija meni, da je bila ukinitev imunitete upravičena. Eh, zaradi eh, določenih eh, argumentov belgijskega državnega tožilstva. Evropska komisija je menila, da mora vsaj delno ukiniti imuniteto generalnega direktorja Olafa. Belgijsko državno tožilstvo bo lahko, lahko upravilo svoje delo v skladu z belgijskim zakonom. Tukaj ne gre za nobeno predvidevanje glede krivde, seveda velja načelo nedolžnosti, dokler nekdo ni spoznan za krivega. Generalni direktor Olafa mora imeti možnost zagovarjati svoje interese eh, na belgijskem eh, sodišču, kot je predvideno v 44. členu našega poslovnika. Eh, o tem smo obvestili tudi nadzorni eh, odbor in sestala sem se eh, z upravo Olafa. Ta seja je bila zelo pomembna za vse nas. Izjemno pomembno je, da Olaf še naprej normalno deluje, ker je to pomembno za zaščito finančnih interesov Evropske unije. In eh, pri tej seji sem managementu OLAF-a povedala tudi, eh, da bo generalni direktor nadaljeval z upravljanjem svoje funkcije in da to ne bo vplivalo na eh, preiskave OLAF-a. Vsi se moramo osredotočiti na naše delo in ga upravljati po svojih najboljših zmožnostih eh, in z namenom zaščite finančnih interesov Evropske unije. Naj zaključim z tem, da vam povem, da več o tem ne morem povedati in upam, da boste to razumeli. Ja, to posem razumemo. Čudno je, da nekdo lahko še naprej upravlja svojo funkcijo. Mm, nekateri generalni direktori so morali eh, zapustiti svoje mesto v podobnih situacijah. Eh, mogoče so tudi morebitne priče zaposlene eh, v OLAF-u nacionalne države veliko bolje delujejo v takšnih primerjih, kot pa Evropska unija, kajti Evropska unija nima izkušenj na tem področju, torej eh, to področje je bolj jasno urejeno na nacionalni ravni in Evropska komisija mora eh, najti eh, boljše postopke, tako da bo res zagotovila pravičen postopek. Tukaj gre za pravičen odnos do javnih tužilcev. Kolegica Jala Sender. Hvala, gospod predsednica. Eh, to sem že omenila in eh, mislila sem, da ne boste eh, reagirali samo kot članica vaše stranke, ampak kot predstavnica te institucije. Ta točka bi morala biti na dnevnem redu tako, kot eh, je to običajno. Vi ste se odločili to obravnavati drugače, kar tako. Mm, vi ste tukaj podali neko interpretacijo tega postopka. Mislim, da bi na dnevni red morali vrstiti to točko kot samostojno točko in to iz spoštovanja do vseh kolegov in do tega odbora. Mislim, da bi ta tema morala najprej iti eh, na sestane koordinatorjev. Sprejela sem to zato, ker je gospa podpredsednica prišla sem ampak eh, mislim, da bi potrebovali večjo transparentnost. In ne razumem, zakaj je to točko treba obravnavati tako, ne da bi bila sploh uvrščena na dnevni red in ne da bi kdorkoli vedel za to. In mislim, da bi morali neodvisnost Olafa obravnavati bolj resno. Imeli smo že take razprave in uh, pri eh, drugih razpravah je bilo vaše mnenje povsem drugačno in to iz političnih razlogov. Mislim, da bi to morali uvrstiti na dnevni red, na nek drug dnevni red, kajti ta tema ni eh, sekundarna. In gre za pomembno temo, ki zadeva neodvisnost Olafa, ne glede na to, kdo to institucijo vodi. In žal mi je, da niste ravnali tako, kot sem ravno kar povedala. Proti temu tudi protestiram. Mislim, da bi morali imeti dovolj prostora in dovolj časa, da bi vsi podali eh, svoje mnenje o tem. Ta tema namreč ni eh, drugotna. Draga kolegica, nažalost eh, vam pri tem ne morem pomagati. Seveda se neodvisnost Olafa eh, veže tudi na neodvisnost preiskav. Eh, seveda pa eh, je ta urad sodno odgovoren kot vsi drugi organi. To pravi evropsko pravo in evropsko pravo se moramo upreti. Jaz sem vas poslušala, prosim, da me poslušate tudi vi. Eh, to eh, je torej eh, pravo, na katerega smo lahko v Evropi tudi ponosni. Gre za edinstven postopek. Takšnega postopka še nikoli ni bilo. Imamo problem. Problem se ne naša zgolj na eno osebo, ampak na več oseb. In na to sem opozorila. In gospa podpredsednica je bila tako prijazna, da je ta problem še enkrat orisala. Evropska komisija je o tem zagotovo dobro razmislila. Naslednji na vrsti je kolega Štas. Eh, Najlepša hvala. Eh, jaz eh, se osebno ne morem toliko razburjati glede te prijateljske ponudbe Evropske komisije, da se pogovorimo na neformalni ravni o tem, kako se je komisija odzvala. Eh, pa tudi o prispevku eh, belgijskega toživca. Eh, no, o tem smo bili sedaj tukaj obveščeni, o tem bomo kasneje še razpravljali ali v odboru za proračunski nadzor ali pa kje druge. Seveda bomo to temo še naprej obravnavali. In vse skupaj se mi ne zdi tako zelo zapleteno. Imam pa še vprašanje za gospod Georgijevo kot komisarko. Izrecno ste dejali, da Evropska komisija mora podpirati generalnega direktorja v skladu z statutom za zaposlene in eh, tudi v njegovih stikih eh, z belgijskim sodiščem. Imam uh, zgolj vprašanje, uh, kajti v časopisih sem uh, precej prebral o tem. Generalni direktor je dejal, da želi ta primer privesti na Evropsko sodišče. Ali, res, ali se bo to res zgodilo? Kajte, če se bo to res zgodilo, potem bo situacija postala zapletena. Če Eh, generalni eh, direktor, če se generalni direktor obrne na Evropsko sodišče za to, eh, da eh, bi spodbijal odločitev Evropske komisije, kako je potem s to podporo Evropske komisije generalnemu direktorju? To se mi zdi že nekoliko zapleteno. Kolega Pirinski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku eh, te teme je bilo izraženo zadovoljstvo za to, da smo se odločili za hiter postopek obravnave, eh, pri obravnavi te teme. Še posebej, ko gre za možno kršitev neodvisnosti nadzornega organa oziroma sekretarjata. Slišali smo zaskrbljenost gospe Ajale Sender. Um, obravnavati temo, ki ste jo vi eh, predlagali, namreč ukinitev imunitete. To pa se mi zdi eh, povsem eh, v neskladu s postopkom. Kot ste dejali, gre za edinstveno odločitev, prvo odločitev te vrste. Gre za zelo občutljivo temo, za povsem neznane izzive in mislim, da je povsem nemogoče, da razpravljamo o tej temi. Mislim, da gre tukaj za kršitev temeljnih pravil. To ni povezano uh, z vidiki, ki ste jih uh, vi izpostavili. Ne gre za zakonske omejitve ali pa karkoli drugega, s tem se enostavno ne moremo ukvarjati na ta način, kot ste vi predlagali. Torej, imam postopkovno vprašanje. Zahtevam, da prekinemo to razpravo zdaj. Kot eh, predsednica bi to morali storiti, kot predsednica tega odbora. Torej, z vsem spoštovanjem vas prosim, da takoj prekinete to razpravo. Hvala. Kolega Štas, pite. Kolega Štas. Ok, kot. Ja, prav viceprezidenti. Gospa podpredsednica, prosim. Še kdo želi besedo? Kolegica Šmit. Na kratko bi se rada odzvala na eh, prispevek kolega Pirinskega. Mislim, da je eh, to uh, izumetničeno razburjanje povsem nesprejemljivo. E, mislim, da je e, povsem upravičeno, e, da v primeru e, delne ukinitve imunitete nekega generalnega direktorja zastavimo vprašanje v zvezi z e, nadaljnim postopkom. E, o tem ne bomo e, razpravljali še naprej, kajti gre za vprašanje pravnega postopka, ampak povsem razumem to vprašanje. Sva podpredsednica. Kolega Novakov, se upravičujem, spregledala sem vas. Thank you, very brief. Hvala lepa. Čisto na kratko. Očitno odprta rana predstavlja oviro za razpravo o imuniteti e, generalnega direktorja. Gre za e, tako pomembno vprašanje, za tako ključno temo in uh, takšna tema bi morala biti zmeraj predmet razprave. Torej, res ne razumem, zakaj imamo sedaj tako strastne razprave na to temo. Uh, mi zastopamo javno mnenje. Torej, uh, mi in vsi drugi bi morali o tem razpravljati. Kolegica Ajala. Potem pa bi bilo dobro, če bi lahko dali besedo še podpredsednici. Bueno, yo... Dobro, hvala. Strinjam se s tem, da potrebujemo razpravo, ampak. Eh, mislim, da bi vsi naši kolegi in kolegice morali imeti pravico, da vedo, da se ta tema obravnava. In zato se tako zauzemam, da bi to moralo biti na dnevnem redu. In tega niso vedeli vsi, na dnevnem redu ni ničesar o tem zaradi preglednosti in zato, da bi lahko imeli pravo razpravo, mm, bi morali to narediti. Sama bom prosila tudi za mnenje pravne službe. Uredba Olafu eh, posebej iščiti generalnega direktorja, eh, ampak eh, morali bi se na to razpravo pripraviti. Če bi bila ta točka na dnevnem redu, potem bi se lahko pripravili, zdaj pa sploh nismo vedeli, da bo to obravnavano. Res mi ni jasno, zakaj e, ste ravnali na ta način. Mislim, da bi si zaslužili več spoštovanja in na ta način ne pomagamo ne podpredsednice, ne e, nam kot instituciji. Hvala. No. Jaz bi rada uh, dodala še en stavek. Uh, sem bila, izvoljena sem bila za uh, predsednico odbora za proračunski nadzor in sem spada tudi boj proti goljufijam. In zato moramo govoriti tudi o zadnjih novicah za tega področja. Ta odločitev eh, oziroma ta poskus, eh, da eh, preprečite razpravo na to temo, se mi zdi bolj formalističen poskus in to bi bila velika blamaža, če o tem ne bi govorili. Poleg tega smo dan po terorističnih napadih tudi govorili o nedavnih dogodkih. Danes eh, je bil eh, prvi trenutek eh, oziroma je bila prva priložnost, da o tem spregovorimo in mislim, da je tudi prav, da smo to storili. rada bi odgovorila na vprašanje, ki nam je bilo zastavljeno. Generalni direktor ima pravico, da toži Evropsko komisijo na Evropskem sodišču, če meni, da kakršnakoli odločitev Evropske komisije ovira njegovo neodvisnost. To je v skladu z členom 73 uredbe. Ničesar drugega ne morem dodati. Generalni direktor meni, da je šlo za kršitev njegove neodvisnosti. Če torej meni, da je šlo za kršitev njegove neodvisnosti, potem ima to pravico. Ali bo eh, to pravico tudi uporabil ali ne, o tem pa ne morem govoriti. Gospod Franzen, si müssen wollen nichts. Gospod Francen, vi najbrž ne želite ničesar več dodati v zvezi z uredbo OLAFA in tako naprej. Dobro, potem pa imam dobro novico za vse sodelavke in sodelavce. 24. maja bomo glasovali o predlogu Evropske komisije in eh, predlogi sprememb so izjemno nedobrodošli. Torej, dogovorili smo se, da ne bo nobenih predlogov sprememb in eh, vse vas prosim, da se tega držite in to je bila dobra novica za vse naše sodelovke in sodelovce v sekretarijatu. Tako eh, s tem smo izčrpali dnevni red. Eh, na, po točko razno ni nobenih prispevkov. Torej, se vidimo ponovno 24. aprila. Najlepša hvala. Se je s tem zaključena.